že zamujamo deset minut. Dobro, hvala lepa. Začnimo torej z našim sestankom odbora regi. Najprej sprejetje dnevnega reda. Imate kakšne komentarje ali pa kakšne predloge v zvezi z dnevnim redom? Nimate, torej ga lahko potrdimo. drugič. Zapisniki sej eh, z dne 20. junija, 25. junija in 10. julija so na voljo po spletu. No, predvidevam, da če ne bo nobenih ugovorov na današnjem sestanku, lahko sklepamo, da so ti zapisniki potrjeni. Imate kakšne komentarje? Nimate. Kot predsednica nimam ničesar napovedati, lahko le rečem, da sem zelo vesela, da vas spet vidim in upam, da ste imeli lepe počitnice, da ste preživeli prijeten čas doma, da ste potovali po svetu in da ste zdaj polni energije za naše uh, seje jeseni, ki bodo polne dela. Torej, to je moje sporočilo danes. Gremo naprej, sedi uredba o spremembi uredbe številka 1303 skozi 2013 glede virov za ekonomsko, socialno in teritorijalno kohezijo ter o popravku navedene uredbe glede virov za cilj naložbe za rast in delovna mesta. 28. junija letos je komisija eh, predla, predložila novi predlog za spremembo trenutne uredbe o skupnih določbah in ta predlog spremembe zadeva dve stvari. Prvič, predlog prenaša v leto 2018 nekaj eh, sredstev z leta 2020 za pobudo za zaposlovanje mladih. To je bilo dogovorjeno na pogajanjih med parlamentom in svetom za proračun za leto 2018. Gre za precejšnje povečanje v znesku 116,7 milijona evrov. Celotni proračun za pobudo za zaposlovanje v, v, eh, mladih za leto 2018 tako znaša 350 milijonov evrov. Drugič, predlog tudi popravilo določene številke v členu 92, prvi odstavek eh, uredbe o skupnih določbah, kajti nekatere številke, ki so bile ustavljene eh, z uredbo o spremembah, niso bile pravilne. No, eh, kot porčevalka predsednica predlaga, da se ta uredba obravnava v skladu s členom 50, prvi odstavek. Gre za sprejetje v skladu s poenostavljenim postopkom brez predlogov sprememb. Osnutek poročila je bil razposlan, dobite ga v dokumentih za sestanek ali imate kakršen koli ugovor, da bi v zvezi s tem postopkom uporabili poenostavljeni pristop. Nimate nobenih ugovorov, dobro, to pomeni, da predlog sprejemamo. Tako smo potrdili predlog komisije brez kakršnih koli predlogov spremen. Potem ne bomo glasovali. Hvala lepa za to izjemo. Tako, zdaj pa sledi glasovanje. Če nimate nobenih drugih komentarjev, začnimo z glasovanjem. Pripraviti moram glasovalno kartico. Najprej bomo glasovali o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2019, o vseh oddelkih. Gre za mnenje odbora regij. Naš poročevalec je gospod Von. Želite še kaj dodati, gospod poročevalec? Ne. Tako da lahko gremo neposredno na glasovanje. Imamo nekaj kompromisnih predlogov. Najprej kompromis ena. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Kompromis dve. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Kompromis tri. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis štiri. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Kompromis pet. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis šest. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis sedem. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Tako, zdaj pa še končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Začeti glasovanje. End the vote is closed. Konec glasovanja. Mnenje je sprejeto. Čestitke, gospod Von. Okay. Uh, this... Dobro, drugo današnje glasovanje se nanaša na povečanje finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditev njegovega splošnega cilja. Ruža Tomašič je bila poročevalka in poročevalska ekipa je dosegla dogovor v trialogu 11. julija v zvezi s predlogom, da se spremeni uredba 2017 skozi 825, da se povečajo finančna sredstva eh, za program za podporo strukturnim reformom in da se prilagodi njegov splošni cilj. No, dogovorjeno besedilo ste dobili po elektronski pošti. Na voljo je tudi med dokumenti za sestanek. Gospod Tomašič, izvolite, besada je vaša. Hvala lepa, dragi kolegi. Najprej bi se zahvalila za vaše sodelovanje in pa za razumevanje v zvezi s tem nujnim poročilom. Vem, da je, gre za tehnično poročilo, ki vnaša le nekaj manjših sprememb, ampak še vedno bi si želela, da bi imeli več časa za uvedbo vseh sprememb, ki ste jih predlagali. Države članice uh, imajo konec oktobra rok, da predložijo uh, vse spremembe uh, in mislim, da bo tole danes sprejeto. Upam, da bo. Hvala lepa. Tako zdaj pa glasujemo, glasujemo enkrat, da ali ne, in glasujemo elektronsko. Začenjamo glasovanje. And the vote is closed. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Čestitke, gospa Tomašič. Hvala lepa. Tako, končali smo z glasovanjem in zdaj lahko nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda. In sicer začeli smo razprave v zvezi z novim predlogom Evropske komisije za naslednje obdobje. Zahvaljujoč gospodu Remontu lahko danes začnemo s prvo razpravo. Nanaša se na posebne določbe za cilj evropsko teritorijalno, teritorijalno sodelovanje Intere, ki ga podpira Evropski sklad za regionalni razvoj in pa zunanji instrumenti financiranja. Eh, ja. 29. maja smo prejeli predlog komisije. Gospod Arimon je bil imenovan za poročevalca odbora regij za Interreg. gospod Ari Mond bo danes predstavil osnutek poročila. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Dovolite mi eh, časovni okvir, eh, ki velja za tole poročilo. Na začetku julija sem bil imenovan za poročevalca. To poročilo smo najprej obravnavali z Evropsko komijo na začetku začetku julija. Poročilo sem pisal v zadnjih dveh tednih julija, oblikoval pa sem ga tako, da lahko kot odbor upoštevamo tudi mnenja kolegov. In to naj bi se zdaj zgodilo v okviru predlogov sprememb. Torej, imenovan sem bil šele julija, poročilo je zdaj na voljo, delal sem pod. Eh, velikim pritiskom, lahko sem se srečal z nekaterimi pomembnimi akterji, ampak zaradi časovnih omejitev nisem mogel postoriti vsega, kar bi si želel. No, najprej bi se zahvalil komisiji, da je ohranila teritorijalno sodelovanje kot tako, da imamo ustrezno besedilo na to temo. Zahvaljujem se, da lahko nadaljujemo s to politiko in s to vrstnimi programi mislim, da lahko povem, da tudi sam zelo eh, podpiram programe Interrega. Prihajam iz eh, kraja, eh, kjer je Tromeja, tako da vem, s čim vse se ukvarjajo ljudje, ki živijo v takih regijah želel bi podpreti to vrstne programov, zato ker mislim, da lahko s tem v Evropi precej dosežemo, zlasti glede na kontekst, v katerem danes živimo. Gre za to, da moramo evropske ideje vsak dan znova braniti. In mislim, da je dobro, če imamo take programe, kjer ljudje sodelujejo čez mejo. Vsak dan se morajo sesti za isto mizo, reševati probleme. Mislim, da je to najboljše vrste reklama uh, za današnjo Evropo. Zato ne bi želeli, da se interreg uh, črta ali pa kakorkoli omeji. Te obmejne regije, regije pomenijo neke skupnostne prostore in uh, tudi poročilo je bili, bilo oblikovano v tem smislu. Želel bi, da se uh, zakonodaj spreminja tako, da to vrstne cilje tudi dosegamo. No, spregovoril bom o tem, kaj sem spremenil uh, v razmerju do predloga komisije. Lahko bi govoril tudi o tem, če se nisem spremenil, ampak to bi trajalo. Najprej področje uporabe. Mislim, da imajo uh, te omene regije ključno vlogo. V prihodnje je pomembno tudi pomorsko sodelovanje. Mislim, da bi morali to uh, ravno tako vključiti in ohraniti. In mislim, da potrebujemo to uh, v prvem delu pomorsko sodelovanje. Zakaj bi stvari spremenjale, če so doslej dobro delovale? Želeli bi ohraniti interreg tako, da menimo, da bi morali v prvi del znova vključiti uh, pomorsko sodelovanje in zato sem v tem smislu tudi spremenil uh, deleže. Potem mednarodni uh, inovacijsko-investicijski del, torej peti del. Tukaj obstajajo glasovi za in proti. Jaz bi želel, da Interreg ostane pri tem, kjer je. Interreg predstavlja sodelovanje med regijami, prizadevati za to, da nimamo nekega centralnega upravljanja, temveč je vse skupaj decentralizirano. In to nekako ne gre v, v ta peti del. Želel bi, da se v tem petem delu še pogovarjamo. Moj cilj je, no zdaj pridem že do samega proračunskega vprašanja. Torej, dele od ena do štiri bi opremil s tistim proračunom, ki ga je predvidela že komisija. Lahko bi ga povečali, izračunavali smo tudi procente. No, tega nisem želel tako izredno zapisati uh, v poročilo. Če pa poznamo kakš, uh, procente, potem vemo tudi, kako se to odraža v konkretnem denarju. No, če države članice res želijo peti del kot instrument, gre za centralno upravljeni uh, eh, element, zato bi potem potrebovali dodatni proračun. Uh, Zame je zelo pomembno, pa ne samo zame, tudi za mnoge eh, ljudi, ki se na kraju samem ukvarjajo z interregom. Torej, pomembno je, da ne izpustimo izpred oči zelo majhnih projektov. To so projekti ljudje z ljudmi. Torej, to je tista najboljša reklama, ki jo lahko uh, izvedemo za Evropo. Uh, Dobro je, da nam Evropa pomaga pri omogočanju tudi takih projektov. Zato se mi zdi, da je zelo dobro, da komisija zagotovi eh, pravno podlago eh, za take majhne projekte eh, ljudje za ljudi. No, potem delež sofinanciranja. Komisija predlaga 70 eh, odstotkov, mi predlagamo 85 odstotkov, tako kot je bilo, to smo spremenili. Menimo, da morajo biti ti deleži sofinanciranja prožni, da se lahko ustrezno spopademo eh, z izzivi posamičnih eh, programskih delov. No, glede predhodnega financiranja se nam zdi zelo pomembno, da, ljudje, ki, da poslušamo ljudi, ki delajo na kraju samem. Na začetku namreč potrebujemo nekaj več eh, financiranja kot na koncu in zato je pomembno, da se procentni deleži eh, spremenijo. Potrebujemo mm, šest odstotkov za financiranje teh struktur. No, pa zdaj je tako, da eh, odpade raven revizij in eh, zdaj je treba revizije zaupati zunanjim podjetjem. No, ampak eh, če takih eh, revizij ni treba izvajati, potem dobimo dodatnih 6 odstotkov. Potem je tukaj še en plus dva. Potem pa je še ena tematika, gre za uh, pomoč in pravila na tem področju. Uh, pravno gledano je to zelo zahtevna tematika. Če stvari zdaj spremenimo, bo to pomenilo precedenčni primer in tako uh, bi lahko mnogi prišli na zamisel, da nekako uh, se obesijo na to pravilo. želimo čim manj vpliva na uh, celotno storitev. Potrebovali bi neke vrste izjemo, uh, da bi pomagali ljudem na kraju samem, kajti ti se morajo potem vedno obračati na uh, pravnike in to vedno stane. Torej, kjer imamo interreg, tam potrebujemo tudi uh, nadzor glede pomoči. Deso pa je, da eh, nobena stvar ni uklesana v kamen v mojem poročilu. Povedal sem že, da sem delal pod. Uh, Eh, pritiskom in upam, da bomo lahko zdaj sodelovali skupaj in da bomo na koncu vse skupaj podprli soglasno, čim bolj soglasno, tako da se bomo lahko ustrezno eh, eh, pogali tudi svetom, tako da interreg ostane interreg in da je tudi ustrezno opremljen. No, seveda, do 10. septembra je zelo kratek rok. No, seveda, mogoče lahko dodamo še kakšen dan ali dva, ampak ne moremo spreminjati celotno agende, kajti na koncu uh, ne bomo mogli zaključiti zadeve. Želeli bi uh, ta projekt zaključiti uh, za časa tega zakonodajnega mandata. Tako da že komaj čakam na razpravo. In seveda sem tudi pripravljen, da v naslednjih dneh z vami razpravljam o vaših zamislih in da na koncu, na koncu izdelamo tudi dober kompromis. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Arimon. Takole bomo nadaljevali. Najprej dobijo besedo poročevalci v senci. Imamo tudi predstavnika odbora regiji, ki je poročevalec o mnenju na isto temo. Pravzaprav gre za gospo Marijan Mobertu. Beseda je zdaj vaša. Upam, da boste imeli časovno disciplino pri razpravi. No, pri tem uh, poročilu uh, sodelujemo z Afetom in pa Deve, gre za člen 54 in eh, predstavniki poročevalci iz teh dveh odborov so, eh, poročevalca sta ravno tako povabljena na današnji sestanek. Tudi poročevalci v senci se lahko na koncu uh, pogovorijo o, o samem roku, mogoče bi lahko se skupaj premaknili na 17. september. Ampak o tem se bomo pogovarjali na koncu razprave, tako da zdaj dajem besedo najprej poročevalcem v senci. Prosim vas, da se držite omejitve treh minut, če le gre. Dobro, skušala bom biti čim bolj kratka. Hvala lepa, predsedujoča. No, nekoliko nepričakovano, ampak najprej bi se zahvalila poročevalcu čestitam za pripravljeni osnutek. No, gotovo je tudi komisija pripravila zelo uh, dober predlog, gre za veliko dobrih zamisli. Reakcije na predlog komisije so bile pozitivne in načrtovana ponastavitev, kot sem vedno govorila, nam bo v prihodnje v zelo veliko pomoč. No, ampak še vedno so tukaj neke kritične pripombe. Dragi Paskal, lahko lepo trdim, nisi le prisluhni, prisluhnil, ampak si pravzaprav mnoge stvari tudi upošteval in se ustrezno pogajal, tudi v zvezi s proračunom. No. Interreg je nekaj, kar ljudi združuje, tako uh, vidimo, kakšna je dodana vrednost Evrope in mislim, da bi bilo čisto narobe, če bi vse skupaj finančno uh, obklesali. mislim, da bi morali proračun vsaj ohraniti uh, enak, kot je bil. No, kot je povedal že poročevalec, premik pomorskega dela v drugi del se mi ne zdi smiseln. Tudi sama bi bila za to, da se uh, ovrednotena struktura ohrani, tako kot je bila. No, pravzaprav gre za zelo zanimivo vprašanje. Uh, uh, ko govorimo o internacionalnih inovativnih investicijah. To je zelo zanimiva uh, zgodba, predlog komisije je tak, da upravljanje postane eh, zelo zanimiva zadeva. No, novi projekt naj bi milijardo dobil iz uh, sredstev interega. V tem loncu za interreg je že tako ali tako uh, malo sredstev. No, hvala lepa za predlog na to temo. Mislim, da uh, ga lahko še razdelamo. Potem sredstva za majhne projekte. O tem sem govorila že zadnjič. To je instrument, ki je dober in mislim, da bi ga morali ohraniti. Tako kot poročevalec tudi sam pozdravljam predlog komisije. No, ampak seveda vedno lahko uvedemo tudi izboljšave. Zelo pomembno je, da imamo več sredstev za na in program interega. Potrebujemo uh, skupno upravljanje in uh, ne sme biti vedno nujno, da se moramo naslanjati tudi na pravne strokovnjake. Potem so financiranje. Ja, tudi o tem se moramo pogovarjati in uh, povečati to stvar. Potem nadzor na prvi ravni. Obstajajo tudi druge možnosti. Eh, obveznosti poročanja. No, vsekakor bom pripravila nekaj predlogov eh, sprememb tudi za našo politično skupino. Tehnična pomoč. No, doslej se o tem sploh eh, nismo pogovarjali. Predvsej sem razmišljala o tem, kako bi lahko zadevo v prihodnje zboljšali. No, dovoljena kvota uh, skupnih napak bi se lahko povečala, kajti uh, Vemo iz izkušenj, da smo imeli na tem področju kaj nek, kar nekaj težav, lahko bi bili veliko, bo, eh, nekoliko bolj veliko dušni. No, eno stvar pa moram eh, priznati, da ne vem, kaj ne naredim začetkom. Eh, gre za specifični cilj interega več varnosti za Evropo. Tukaj nagovarjam komisijo. Poročevalec je že povedal, Interreg pomeni eh, srečevanje, izmenjavo, skupno rast, tako da si težko predstavljam, kako zdaj povezati to varnost eh, z vsemi temi vsebinami. Torej, kaj pomeni to prihodnje upravljanje meja? Poročevalec mislim, da eh, je predlog, zelo dober, seveda bomo pripravili predloge sprememb. No, dejstvo je, da uh, uh, imamo tudi mi močno pogajalsko pozicijo znotraj našega mandaka v okviru trialoga. Hvala lepa. Govorili ste skoraj da tri minute. No, ne čisto tri, ampak skoraj. Vse bi prosila, da se strogo držijo časovnih omejitev če želimo izvesti današnji program. Gospa Tomašič, vi imate besedo kot poročevalka v senci oziroma zastopate gospoda Ksavskega. Ja, prebrala bom njegov govor, lahko me prekinete, če bom predolga. Programi Interreg so prinesli veliko pozitivnih sprememb. Uh, povečala se je turistična ponudba, izboljšala se je dostopnost uh, obmejnih regij, boljše usposabljanje, izobraževanje, boljše usposabljanje zoper nacionalne nevarnosti, izboljšuje se tudi varnost, dostop do javnih storitev. Zato zmanjševanje skupnih sredstev, ki ga predlaga eh, komisija v novem predlogu uredbe, uh, ni primerno. Predlog komisije je dobra podlaga za pogajanja. Zelo pomembno je, da vključimo programe, ki se izvajajo eh, na eh, zunanjih mejah Evropske unije. No, imamo pa tudi predloge, da se poenostavijo eh, pravila, ki jih uporabljajo uporabniki in pa programske inštitucije imamo tudi eh, pozitivne primere, da se ohranijo sredstva za mikroprojekte, potem se razširja katalog ponostalnih knjigovodskih metod, potem imamo tudi eh, pravila glede odgovornosti, glede jasnih eh, pristojnosti programskih institucij. No, ampak kakorkoli že, predlog komisije pa zbuja tudi nekatere pomisleke. In ti so predstavljeni tudi v predlogu poročevalca. Zlasti eh, je treba podpreti naslednje točke. Povečevanje maksimalne ravni eh, sofinanciranja Evropske unije na 85 odstotkov, potem eh, dodeljevanje, povečevanje dodeljevanja za čezmejno sodelovanje in pa izvedeva, izvajanje programov na pomorskih mejah, potem Dobro bi bilo, če bi povečali letne vnaprejšnje plačila, na ta način bi bolje poskrbeli za stroške. Seveda pa je treba poiskati še nadaljne rešitve za spremembe, s katerimi bi poenostavili uh, pravila. Dank voor de hele snelle levering, want uh, naslednji. Ja na hitro, eh, bom moral povedati, ampak težko na hitro obdelam uh, vse točke. Hvala lepa poročevalcu, da je poleti pod velikim pritiskom pripravil predlog. Čezmejno sodelovanje mi je zelo blizu. Mislim, da je to najbolj vidni vidik Evropske unije. Čezmejno sodelovanje je torej zelo pomembno. No, sam uh, bi podprl povečanje proračuna in o tem že dlje časa govorim in komisija bi morala tukaj še kaj eh, dodati. Dobro je tudi, eh, da se ukvarjamo s poenostavitvijo na vseh področjih. Politika mora biti čim bolj preprosta. Všeč so mi uh, projekti ljudje za ljudi. Ampak zagotoviti moramo ustrezne, ustrezna proračunska sredstva. Dobro je zagotoviti, da imajo projekti evropske cilje in da nekako dozorijo, da ustvarjajo dodano vrednost. Dovolite mi še nekaj točk. Govorili ste o sofinanciranju, o 85 odstotkih sofinanciranja. menimo, da potrebujemo više stopnje investicij. Tako da je res treba preučiti, kateri ljudje pravzaprav sodelujejo v projektih. Mogoče gre za različne organe oblasti, lahko pa gre tudi uh, uh, za običajne ljudi. Potem je tukaj še vprašanje 1 plus 3, vrnil bi se na 1 plus 2, kriza je mimo. Uh, Eh, ljudje bi morali biti sposobni absorbirati sredstva precej hitro. No, še par sekund mi je ostalo. Dotaknil bi se eh, investicijskih inovacij. Pogovarjal sem se tudi z drugimi uh, koordinatorji in vsi so bili uh, presenečeni nad tem, da se da, da, da, da, uh, visokotehnološke verige nekako niso sposobne konkurirati drugim delom sveta. No, ampak mislim, da ne smemo pretiravati. Treba se učiti iz izkušenj in uh, popraviti napake. imamo izkušnje in mislim, da se moramo osredotočiti eh, tudi na te povezave z visokotehnološkimi akteri oziroma na visokotehnološke regije. Valonija, Nizozemska, Španija, to so regije, ki bi jih omenil. Tako da moramo zavihati rokave in uporabiti milijardo eh, za to, da ne nekako poeksperimentiramo to, kar predlaga komisija. Potrebujemo pametne inovacije po regijah. Upam, da nisem bil predolg. Hvala lepa, gospe Andersen, ne vidim. Bo kdo spregovoril v njenem imenu? Ne? Dobro, besedo predajam gospodu Ropeju. Izvolite, poročevalec o senci ste, tri minute imate na voljo. Dziękuję już tutaj też rodzie iš tikrųjų... Nelipša hvala. Tema, o kateri govorimo, je tesno povezana tudi z drugimi področji. Govorimo o obdobju 2021 do 2027 in o znižanju proračuna. To je tesno povezano z socialno kohezijo, s kmetijstvom in tako naprej. Komisija eh, skuša vse to eh, rešiti eh, v sodelovanju z državami članicami. Torej vprašanje je, ali bomo o tem samo govorili ali pa bomo poskrbeli za konkretna dejanja. Mislim, da je poročilo zelo jasno in da je potrebno predloge uresničiti. Ta predlog je zelo koristen za vse države članice in na ta način bi lahko rešili eh, probleme, ki jih drugače ne moremo. Povsem jasno je, da eh, moramo ohraniti eh, raven financiranja. Ne smemo dopustiti rezov. Sedaj govorimo o novih problemih, ne govorimo pa o eh, novih načinih za rešitev. Govorimo eh, samo o reševanju sredstev, ki so nam že na voljo. Države članice, regije in eh, drugi partnerji potrebujejo veliko, veliko časa za vzpostavitev teh programov. Eh, vedno znova se vzpostavljajo novi programi. In eh, če bomo naenkrat eh, znižali sredstva, bo trpelo veliko državljanov, kajti na ta način bomo izgubili vse rezultate dolgoletnih prizadevanj. Torej mislim, da bi morali najti način, da države članice prepričamo, da nadaljujejo eh, z ustreznim financiranjem. In tukaj ne gre zgolj za sredstva, ki so nam že na voljo, ampak moramo poiskati tudi nove vire. V nasprotnem primeru bomo zašli v slepo ulico. In mislim, da moramo biti enotni. In strinjam se, da je ta program eh, še kako potreben, da je zelo koristen in imam eh, tudi veliko izkušenj z, program, z tem programom. Tolmačenje interega ni tako jasno kot tolmačenje drugih programov in zaradi tega mislim, da bi morali tesneje sodelovati z našimi partnerji. Po drugi strani pa je pomembno sodelovanje med državami članicami, med eh, regijami. Na ta način bomo namreč eh, zbrali več izkušenj in v tem vidim dodano vrednost. Ta program eh, bi moral pritegniti tudi nova ulaganja in pripomoči k izmenjavi eh, dobrih praks. Ta program je zelo koristen in lahko pripomore k rešitvi eh, različnih problemov, ko se partnerji sestanejo, razpravljajo o različnih temah, o različnih eh, problemih. In mislim, da bo tudi mnenje odbora regiji eh, pri tem igralo pomembno vlogo. Torej, mislim, da moramo ohraniti financiranje na isti ravni kot doslej. Hvala lepa, gospod Damato, ne vidim in tudi nekogar iz njene skupine. Torej eh, bomo eh, zaključili z krogom poročevalcev v senci. Imam pa še dve zahteve za besedo, gospod Katajne. Oziroma, gospa Katajne, beseda je vaša. Hvala lepa. Kratka bom. ta predlog Evropske komisije o regionalnem sodelovanju je eh, povzročil veliko začudenja. Mislim, da je razmeroma zapleten in to ne bo ravno pripomoglo k preglednosti. Poleg tega pa se tukaj postavlja tudi vprašanje ob morskih območjih in sodelovanja med njimi. Hvala lepa eh, kolegom, da so opozorili na ta problem, kajti Evropska unija ima veliko eh, pomorskih meja in zaradi tega potrebujemo tudi poseben pristop eh, k tem območjem. Potem pa je v poročili tudi nekaj uh, zelo zanimivih uh, idej. Ali bi lahko Evropska komisija kaj več povedala o uh, tej novi uh, peti kategoriji regij? Ali uh, bi to zares postav, lahko postal pravi uh, instrument medregionalnega sodelovanja? Kakšne so realistične možnosti, da uh, nam to uspe? Gospod Van Nistelrooy. Ja, dve pripombi. Najprej, kar zadeva financiranje, mislim, da imam te povsem prav. Najprej potrebujemo sredstva, eh, le tako bodo projekti eh, stekli. In drugič, eh, nekoliko dvomim v vašo kritiko inovacij, kaj ti, če eh, si zatisnemo oči in se osredotočimo zgolj na čezmejno sodelovanje, dobro, bomo dosegli neke rezultate, ampak vidimo, da se Evropa spreminja, da imamo Evropsko raziskovalno območje in tako naprej. Če si preberem te obzorje 2020, lahko vidite, da je to zelo jasen program, eh, ki ga podpira Evropski svet. In imamo Evropski inštitut eh, za inovacije in raziskave, eh, ki se hitro krepi. Torej, medregionalno sodelovanje je zelo pomembno. In če želimo kohezijske sklade približati, tem eh, programom, ki sem jih ravno kar naštel, potem moramo videti širšo sliko. Moramo se zauzemati za temeljne spremembe tudi v tehnologiji. Torej, na tako tako kot v prometu. Sem poročevalec za energijo in sinergijo. Potrebno je poskrbeti za skladnost z programom obzorje 2020. Najti moramo pot v prihodnost, eh, ne pa, eh, da gledamo v preteklost. Nišče več ni prosil za besedo, tako da bom dala besedo predstavnikom odbora regi in eh, sicer je tukaj poročevalka iz odbora regi za to temo. Beseda je vaša. Merci, madame la présidente. De... Hvala lepa, gospa predsedujoča, da ste mi dali besedo in da lahko spregovorim o tej eh, zelo eh, pomembni uredbi. Rada bi se zahvalila tudi gospodu Arimu za odlično sodelovanje, kljub eh, zelo eh, strogim rokom. Eh, zdi se, da se v veliki meri s poročevalcem strinjava. Veliko je zelo pozitivnih točk eh, v tem eh, predlogu. V odboru regi smo še prav posebej veseli napredka pri eh, najbolj oddaljenih regijah. Menimo, da so zelo pomembna ulaganja, ki se usredotočajo na inovacije. Strinjam se z svojim predhodnikom. medregionalno sodelovanje in čezmejno sodelovanje pa nikakor ne smemo izkoristiti za to, da bi eh, s tem financirali eh, inovacije. Eh, potrebno je ohraniti programe, kot je recimo program Interact, potrebno je podpreti majhne projekte, ki že obstajajo, poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za poenostavitev. kajti govorimo o konkretnih projektih in o deležnikih, ki so močno vključeni v izvajanje projektov. Za 1,8 milijarde evrov naj bi se znižal proračun za evropsko sodelovanje. Poleg tega pa naj bi se za 42 odstotkov eh, znižal proračun za čezmejno sodelovanje. Poleg tega pa bo skoraj da eh, izginil proračun za medregionalno sodelovanje, kar 83 odstotno znižanje imamo na tem področju. Zato ne razumemo. Uh, razlike med eh, čezmenim eh, sodelovanjem, eh, pa naj bo to kopensko čezmeno sodelovanje ali pa pomorsko čezmeno sodelovanje. Meje so meje in težave ostajajo enake. Zato moramo poskrbeti za sodelovanje evropejcev na obih stranih meje. Zelo zaskrbljeni smo tudi glede programa Interreg. Eh, ključnega pomena je, da nadaljujemo z programom eh, medregionalnega sodelovanja in potrebno je poskrbeti tudi za prenos znanja med eh, regijami. Poleg tega eh, pa je ne smemo pozabiti tudi na regije eh, v skladu z členom 174. Eh, to so regije, ki so strukturno zapostavljene. Zahtevamo, da se zviša proračun za 70 do 87 odstotkov poleg tega pa zahtevamo tudi eh, spremembo eh, izračuna za eh, dodelitev sredstev regijam ob mejah. Tukaj gre za območje 25 km od meje. Zdi se nam, da to ni prilagojeno dejanski situaciji. Poleg tega pa je tukaj še območje inovacij, ki ga ne moremo financirati na račun teritorijalnega sodelovanja v Evropski uniji. Kljub eh, določenemu napredku zahtevamo, da eh, se ohrani vsaj minimalni proračun. Prišlo bo do radikalnih sprememb. V tem trenutku vlada velika negotovost v Evropi. Vedno večje so razlike med državljani in pa eh, politiki in politikami, ki jih ti sprejemajo torej čezmejne eh, regije, ki izvajo skupni program, ne bodo razumele te odločitve, tudi otoke, eh, ki eh, imajo seveda pomorske meje, ne bodo razumeli naših predlogov. Hkrati to tudi ni v duhu kohezijske politike. Politika sodelovanja je v preteklih desetletjih pokazala svojo dodano vrednost ne le na gospodarski ravni, ampak tudi na uh, družbeni, socialni ravni, kajti vsi ti programi so omogočili tesnejšo povezanost eh, evropskih narodov in mislim, eh, da bomo to potrebovali tudi v prihodnosti. Še enkrat najlepša hvala za povabilo in hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala. Šlo je za predstavitev mnenja odbora eh, regiji, sedaj pa bom prosila še za predstavitev Evropske komisije. Zastavljenih je bilo tudi nekaj vprašanj, mogoče boste lahko na nje tudi odgovorili. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu za osnutek poročila, rad bi se zahvalil tudi za prispevke drugih poslancev in gospe eh, MPTV iz odbora eh, Regi. Seveda se dobro zavedamo podpore, ki jo uživa Interreg in eh, poleg tega se zahvaljujem za podporo, ki eh, jo je izrazila večina eh, govorcev danes. Vem, da niso bili vsi predlogi, ki smo jih podali, enako dobro sprejeti. Če dovolite, se ne bom preveč osredotočal na splošno raven financiranja za Interreg. To je seveda postavljeno v širši kontekst eh, regionalnega sodelovanja in eh, zadeva proračun po leto 2020. Naj pa spregovorim o nesporazumu, ki je bil izražen. Zahteva po višjem proračunu za Interreg je povezana tudi z proračunom Eh, spremembo sofinanciranja za 70 na 85 odstotkov, ampak takšen odstotek sofinanciranja avtomatično eh, znižuje eh, odstotek sredstev za program Interreg. Mislim, da lahko skrajšam svoj prispevek, kaj ti gospod Van Miltenburg je o tem že dovolj jasno spregovoril. Tudi kar zadeva M plus 2. Če se vrnem k pomorskemu sodelovanju. To je naletelo na veliko zanimanje in posem jasno moram povedati, da Evropska komisija ne predlaga, da prenehamo z podporo pomorskemu sodelovanju. Kar predlagamo je sprememba v načinu eh, delovanja pomorskega sodelovanja. In to je v veliki meri povezano z priznavanjem eh, drugačne narave pomorskega sodelovanja, kot je eh, dejala poročevalka iz odbora regije, je meja meja. Eh, in to drži, ampak kopenske meje se močno razlikujejo od pomorskih mej in zaradi tega obstajajo tudi različne oblike sodelovanja in različne oblike podpore. Kar smo predlagali je, da zagotovimo eh, bolje povezan in usklajen eh, pristop eh, k pomorskemu sodelovanju. Želimo povezati to, kar je doslej bilo predvsem dvostransko pomorsko sodelovanje. Hkrati pa želimo to povezati z makroregionalnimi strategijami, ki smo jih že razvili. In to je namen našega predloga. Želimo zagotoviti širši in bolj strateški pristop. Seveda pa moramo priznati, da tega niso vsi ravno sprejeli z odprtimi rokami. Ampak eh, menimo, da bi ta pristop omogočil napredek v prihodnem finančnem obdobju. Eh, potem pa eh, interregionalna ulaganja z namenom inovacij, tudi to področje je naletelo na velik odziv. Eh, ta element po našem mnenju na področju pomorskega sodelovanja zelo dobro spada v okvir interega. Še prav posebej, ker se eh, osredotoča na medregionalno sodelovanje. Poleg tega pa tudi na ključni element kohezijske politike gre eh, za razvoj pametne tehnologije. Eh, tukaj eh, govorim o medregionalnem sodelovanju pri izvajanju teh strategije. Slišali smo eh, veliko prispevkov danes na temo inovacij. Inovacije naj bi bile bolj usmerjene v prihodnost, dejali, in hkrati je potrebno poskrbeti za tesnejše evropske povezave med regijami. Še prav posebej se želimo osredotočiti na osrednjo in pa eh, jugovzhodno Evropo. Te dele želimo bolje povezati tudi s preostalimi deli Evrope in mislim, da lahko to najbolje dosežemo z eh, ciljnimi ukrepi, eh, ki jih podpiramo z neposrednim upravljanjem, ne pa z programskim pristopom in uh, na podoben način uh, poteka tudi podpora uh, urbanim področjem v tem trenutku. Mogoče bi se manj morali osredotočiti na uh, metodo in uh, bolj na cilj. Zastavljeno je bilo specifično vprašanje, h kateremu sem se želel vrniti in sicer uh, je šlo za dimenzijo varnosti v eh, predlogu. To je tesno povezano z eh, vključitvijo eh, komponente zunanih meja v uredbo. Gre za še eno izmed prioritetnih območij, ki že obstaja v trenutnem programu čezmejnega sodelovanja. Ti programi čezmejnega sodelovanja so trenutno predmet različnih uredb gre za financiranje dimenzije varnosti na določenih zunanjih mejah. To predstavlja eno izmed možnosti za finančno podporo. Zaključil bi z dvema eh, točkama, če dovolite. Eh, izpostavili ste stopne napak, eh, pa tudi zastavili vprašanje, kako to vpliva na Interreg. Eden izmed razlogov, da smo spremenili pristop k reviziji programa Interreg je tudi, da če si eh, ogledamo celoten vpliv eh, programa Interreg, lahko vidimo, da je stopne napak eh, tradicionalno izjemno nizka. Še prav posebej, če se zavedamo, da gre za svežen programov. Obstajajo težave s posameznimi programi, ampak če si eh, ogledate program Interreg kot celoto, potem lahko vidite, da je bila najvišja stopnja napak 1,6 odstotka in govorimo o letni stopnji napak. Torej, eh, ponavadi eh, ti eh, programi niso povezani z velikimi težavami, kar zadeva stopnje napak in zaradi tega smo tudi predlagali, da povežemo različne eh, programe in da zagotovimo, enoten svežen, kar bi precej zmanjšalo obremenitev eh, pri reviziji. In še zadnja točka, ki sem jo želel izpostaviti in ni bila tako zelo eksplicitno omenjena, mislim pa, da je to zelo pomembna točka. Gospa Mupertvi je tudi omenila eh, regionalno dimenzijo, ki smo jo eh, predlagali. Ena izmed točk, na katero smo se osredotočili, je, da zagotovimo zadosten proračun za najbolj oddaljena območja, tako da bi lahko nadaljevali eh, z našim eh, delom na tem področju. In vem, da bi predlog poročevalca pravzaprav znižal ta proračun v primerjavi z eh, obstoječim programom in primerjavi z predlogom komisije. To nas nekoliko skrbi. Nisem prepričan, da bi to nujno bilo sporočilo, ki bi ga pričakovali od odbora regi in to sem želel izpostaviti. Eh, mogoče bi lahko o tem razpravljali v prihodnosti. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Arimu je beseda vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Kratek bom, vse sem si zapisal in vse bom vključil tudi v svoje poročilo. Z velikim pričakovanjem čakam tudi na predloge sprememb kolegov. Želim izpostaviti le še eno točko in sicer peti element. Torej, če smo mnenja, da ne želimo manj sredstev za program Interreg, če smo mnenja, da moramo zagotoviti ohranitev. Eh, tistih projektov, ki so zelo dobro potekali v okviru programa Interreg, potem ne smemo dovoliti, da uh, bi sedaj sami dejali, da se strinjamo z tem, da to proračunsko postavko za klasične programe uh, znižamo. In zaradi tega um, nisem sicer proti uh, temu novemu petemu elementu, tudi nisem za, proti temu, kar naj bi se s tem financiralo, ampak. Nikakor eh, to ne sme biti eh, na račun tistih delov programa, ki so doslej že dobro delovali. Jaz bi tudi 15 milijonov namenil za to, če bi Evropa potem prevzela vodilno vlogo na področju različnih tehnologij, ampak ne na račun programa Interreg, kajti potem bomo kaznovali vse tiste, ki so si v zadnjih letih prizadevali na področju teh programov in so uspešno delovali prej smo imeli 9,3 milijarde, sedaj uh, naj bi imeli na voljo 8,4 milijarde, torej do reza je že prišlo. Če bi dovolili še eh, dodatno srečanje, znižanje, potem bi imeli na voljo le še 7,4 milijarde evrov. Eh, če želite to prodati drugim, potem izvolite, ampak jaz tega ne morem dovoliti, kaj ti program Interreg podpiram. In mislim, da moramo poskrbeti za to, da bo ta program obstajal tudi v eh, prihodnosti. In to je sporočilo, ki ga želim posredovati. In tisti, ki je prebral moje poročilo, sem, je lahko videl, da sem predlagal nič cela tri odstotka za to eh, peto komponento, vendar pa je potem, potem morajo ta sredstva zagotoviti države članice, ne pa da jih črpamo iz programa Interreg. in še rok za vložitev predlogov sprememb 17. september. Ste rekli, da je to rok za vložitev predlogov sprememb, temu ne nasprotujem. Hvala lepa za vse pozitivne komentarje in veselim se že dobrega sodelovanja. Najlepša hvala in na koncu še rok za vložitev predlogov sprememb. Torej, 10. septembra eh, je bil prvotni rok. Če eh, se poročevalec s tem strinja, potem lahko določimo eh, rok za ložitev predlogu spremev 17. septembra. Ja, poročevalec se s tem strinja, torej 17. september je rok za ložitev predlogu sprememb. Na to zelo pomembno poročilo. Hvala lepa za plodno razpravo in hvala lepa tudi našim gostom. Želim vam uspešno sodelovanje, nikakor vas ne čaka lahko delo. Sedaj pa bi se radi zahvalila gospe Breso, ki je prišla eh, z drugega odbora in sicer eh, pravočasno, da eh, začnemo razpravo o našem mnenju o Evropskem socialnem skladu plus. Evropski socialni sklad je glavni instrument Evropske unije, ki bi naj zagotovil našim državljanom eh, boljša delovna mesta in bolj eh, pravične priložnosti. 29. maja letos je Evropska komisija sprejela predlog za novi Evropski socialni sklad plus eh, odbor za zaposlovanje. Je pristojni odbor za to temo. Naš odbor pa je imenoval gospod Breso za pripravljalko mnenja odbora eh, regij in danes bo predstavila osnutek svojega mnenja. Gospa Breso, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Govorimo o zakonodajnem besedilu in zaradi tega eh, bom predstavila kratko obrazložitev in pa eh, predloge sprememb ki nameravam posredovati pristojnemu odboru in ta odbor je odbor za zaposlovanje, kot je povedala že predsedujoča. Evropska komisija je predlagala nov Evropski socialni sklad, ki se imenuje Evropski socialni sklad plus. In sicer gre tukaj za združitev eh, tradicionalnega Evropskega socialnega sklada, hkrati pa eh, gre eh, tudi za pobudo za zaposlovanje mladih, za sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim, za program Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije in za Evropski program zdravja. S ESF eh, je tudi eden od strukturnih skladov, kar je zelo pomembno kaj ti eh, pomembno je, da eh, poskrbimo za to, eh, da bo tudi v prihodnosti spadal med evropske strukturne in investicijske sklade. Mislim, da v pristojnem odboru obstajajo težave z vključitvijo evropskega programa zdravja, ki ni najbolje usklajen z drugimi deli sklada oziroma z cilji sklada. Kljub temu se v mnenju strinjamo eh, z ključno vlogo, ki jo mora izvajati Evropski socialni sklad plus še naprej. Prispevati mora k ustvarjanju novih delovnih mest, eh, zagotavljati mora visoko kakovostna delovna mesta, spodbujati socialno vključevanje in poskrbeti eh, mora eh, predvsem eh, za to, da bi 25 odstotkov sredstev namenili socialnemu vključevanju in 2 odstotka boju proti pomankanju materialnih dobrin. Poleg tega je potrebno zagotoviti 10 odstotkov eh, zaposlovanju mladih eh, v državah, eh, kjer je visoka stopnja tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo. Mislim, da se s tem lahko strinjamo, ampak je, pot, je pa vendarle potrebno poudariti tudi, da. se mora Evropski socialni sklad še naprej predvsem ukvarjati z aktivnimi politiki, politikami trda, trga dela in da mora podpirati aktivno zaposlovanje, izobraževanje in usposabljanje. Za uh, odbor eh, regije še prav posebej je pomembno, da v tem besedilu uh, nimajo ustrezne vloge uh, regije. In uh, to je še toliko bolj problematično zaradi tega, ker je potrebno povezati aktivne oblike zaposlovanja z aktivnimi oblikami izobraževanja. Eh, poleg tega pa je vse skupaj povezano tudi z eh, regionalnim razvojem, ki se financira iz Evropskega regionalnega sklada. In tukaj gre pravzaprav za dve plati iste medalje. Eh, zaradi tega eh, te eh, vezi ne moremo enostavno presekati. Oba sklada morata še naprej ostati del istega programskega okvira, ki je namenjen regijam. Mislim, da je to pripombo podal že odbor za zaposlovanje in naši predlogi sprememb bi eh, lahko bili v tem odboru dobro sprejeti, vsaj po mojem mnenju. Veliko je poenostavitev eh, normativnega okvira, ki jih lahko tudi podpremo oziroma regulativnega okvira. Eh, Eh, na ta način bo namreč lažje doseči zastavljene cilje. Ne želim biti predolga. Naj povem le še, da sem posebno pozornost posvetila ne le vlogi eh, nacionalnih in pa eh, regionalnih organov, ampak tudi se opravičujem, prosim za mir v dvorani. Ampak eh, tudi koheziji eh, vseh strukturnih skladov. Vsi eh, instrumenti so namreč del istega svežnja in zaradi tega je potrebno poskrbeti za usklajeno programsko načrtovanje. Samo trenutek. Druga točka, ki je ključnega pomena, po mojem mnenju, pa je nov eh, steber socialnih pravic in pa eh, Evropski socialni sklad. Evropski strukturni skladi, tudi Evropski socialni sklad, morajo upoštevati le, ne le tradicionalne cilje kohezijske politike, ampak eh, morajo upoštevati tudi eh, Evropski semester. Potrebno je poskrbeti za tesnejšo povezavo med kohezijsko politiko in Evropskim semestrom in upoštevati tudi eh, priporočila za posamezne države. To pa je tesno povezano z stebrom evropskih socialnih eh, pravic. Zato eh, tega nikakor ne smemo zanemariti. Evropska socialna politika mora biti tesno povezana tudi s priporočili za posamezne države. To smo zahtevali že v drugih besedilih. Uh, Ampak eh, to eh, je specifičen vidik evropskega semestra, ki ga je potrebno upoštevati tudi v okviru Evropskega socialnega sklada. Evropski semester eh, temelji na vsakoletnem programskem načrtovanju, medtem ko so skladi vezani na sedemletno načrtovanje. Torej, je potrebno poskrbeti eh, za eh, izvajanje programa na začetku in eh, za eh, umestno revizijo. Kajti v nasprotnem primeru več ne bomo imeli sedemletnega izvajanja, ampak bo prišlo do popolne spremembe eh, Evropskega socialnega sklada in s tem Evropskih strukturnih skladov. potrebno je eh, torej poskušati poskrbeti za spoštovanje določil evropskega eh, semestra, hkrati pa ne smemo pozabiti na določila Evropskega socialnega sklada in pa na stebr evropskih socialnih pravic. Vsi cilji morajo biti usklajeni tako. To so. Uh, hkrati tudi predlogi sprememb, ki jih bom uložila eh, in naj spregovorim še o predlogu spremembe 11 v italijanski različici, v angliški različici je to predlog spremembe 12, tega ne razumem. Ampak eh, pravilen predlog je predlog v angliščini, ne v italijanščini. Torej gre za predlog spremembe 12 v drugih jezikih, za predlog spremembe 11. Upam, da bo ta popravljen, kajti italijanska različica ni pravilna. Ne vem, kako je v drugih jezikih. Pravilna različica je torej angliška različica, kajti eh, predložila sem besedilo v angliščini, ne vem, kako pa je v drugih jezikih, tako da prosim kolege, da si ogledajo to besedilo in da če želijo uložiti eh, predloge sprememb na predlog spremembe 12, da naj se osredotočijo na angliško različico. Kaj ti eh, ni doslednosti niti pri številkah, niti pri vsebini teh predlogov sprememb. Se upravičujem za to dodatno pojasnilo, ampak zdi se mi, eh, da je bilo pojasnilo potrebno, kajti razlika med angliščino in italijanščino je izjemno velika, za druge jezike pa ne vem, kakšna je situacija. Hvala lepa. Upam, da bo to pojasnjeno. E, torej, ta zmešnjava med 12, 11 in pre, predlogom spremembe 18 oziroma 12. V angliščini imamo 12, v italijanščini 11, ne vem, kako je z drugimi jeziki. No, upam, da bo sekretarjat to pojasnil in da bomo imeli iste številke v vseh jezikih. Hvala lepa. Besedo sedaj dajem poročevalcem v senci, na to pa seveda članom odbora regi in še enkrat vas prosim, da se držite predvidenega časa. Poročevalci v senci dobijo po tri minute. Najprej gospod Hetman, ki Kdo bo govoril v njegovem imenu? Gospod Olbrecht, prosim. Da, jaz bom to prebral v polščini, kajti kolega je v letalu, ki zamuja. Opravičujem se. V polščini bom to prebral. Spoštovane gospe in gospodje, rad bi se zahvalil gospe Breso za to uravnoteženo mnenje. Vesel sem, da se strinja splošno usmeritvijo za Evropski socialni sklad plus. Treba je dejansko eh, izpostaviti vlogo regij. Regije bodo imele korist eh, od bodočega eh, Evropskega socialnega sklada plus. To bodo videli tudi navadni državljani. Eh, kot je poročevalka povedala, bo to pomagalo tudi pri izpolnjevanju obvez in ciljev. Pozdravljam tudi predlog komisije za implementacijo ESF. Na ta način eh, bi lahko povečali tudi konkurenčnost Eh, učinkovitost eh, pomoči. Zato pa bi, bi bilo dobro, da imamo skupna pravila za implementacijo različnih instrumentov. Zaradi preglednosti potrebujemo en skupni cilj plus manjše cilje, ki se osredotočajo na trg dela, socialno vključevanje in podobno. EFS plus se mora osredotočiti na demografske vidike, eh, tudi na najbolj oddaljene regije in tudi na staranje evropske družbe. Če naj bi ta sklad povezali eh, z evropskim semestrom in stebrom socialnih pravic, eh, bo to koristilo tudi z procesom investiranja, vendar nekaj vprašanj je treba razčistiti. Naprimer, katera priporočila za države članice bo podprl EFS, ESF, kajti včasih priporočila presegajo strukturo sklada. Mi potrebujemo tudi boljšo koordinacijo programiranja in izplačevanja. Eh, določena vprašanja je treba še pojasniti. Vendar naj še enkrat izpostavim, predlog je uravnovešen, tako pa je tudi mnenje gospe Breso. Upam, da bomo na koncu dobili dobro mnenje eh, za socialni odbor. Hvala lepa. Eh, sledi gospod Fito ali pa gospa Tomašič. Thank you very much. Eh, hvala lepa. EKR priznava eh, pomen razvijanja eh, zmogljivosti s pomočjo vseživljenjskega učenja. To je namenjeno zlasti mladim, ki niso v zaposlitvi, usposabljanju in podobno. To pa je namenjeno tudi njihovim učiteljem, raziskovalcem in podobno. Treba je tudi v zakonodajnem besedilu bolj izpostaviti pomen eh, organov, ki organizirajo vse to. Na ta način bomo tudi zagotovili boljšo koordinacijo med ESF eh, e plus in eh, regionalno politiko in finančnimi orodji. Pozdravljamo da želi komisija eh, poenostaviti regulativni okvir, želi zagotoviti sinergijo med ESF plus in drugimi skladi. Na ta način se izboljša učinkovitost eh, pri doseganju ciljev ESF plus. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa naslednji poročevalec v senci, gospod Van Miltenburg. Eh, hvala lepa rad bi čestital poročevalki, eh, da je delo opravila tako hitro, dobro opravljeno delo. Dobro bi bilo, če bi 10 odstotkov eh, sklada posvetili eh, tako imenovani skupini NIC, to so ljudje, ki niso v izobraževanju, v zaposlitvi ali pa v sposabljanju. Mi moramo omogočiti omogočiti usposabljanje za to, da najdejo delovno mesto. Samo na ta način bodo lahko sodelovali v družbi. Vendar ta predlog eh, je zamudil to priložnost. Škoda je, da komisija ne. Eh, upošteva tudi ustrezno eh, sklad eh, za preprečevanje posledic globalizacije, kajti ta dva sklada imata podobne cilje. Dobro bi bilo, če bi bilo to harmonizirano in do harmonizacije ne prišlo. Nekako imamo pristop božičnega drevesca, pod katerim najdemo vse, vključno z zdravstvom. Če imamo situacijo odpuščanja delavcev in zaradi tega brezposelnosti leteh, moramo zagotoviti, da bodo ti brezposelni ljudje dobili usposabljanje. Mi govorimo o inovacijah, inovacijah za ustvarjanje delovnih mest. Na ta način bomo najlažje spravili ljudi nazaj na delo. Tu ne gre za to, ali imamo obliž za rano, ki se ji reče, Eh, globalizacija, eh, torej sklad za preprečevanje posledic globalizacije ni del ESF plusa, vendar dejstvo je, da smo na področju zdravstva zmanjšali sredstva, čeprav se v Evropi dogajajo demografske spremembe, staranje prebivalstva in mi moramo najti vsega, način, da povišamo ta sredstva. Potem pa še eno kritično vprašanje. Tu imamo dva odstotka nacionalnih sredstev za boj proti skrajni revščini v državah članicah. Ne vem, ali je to dober uh, ukrep. Morda bi to morali bolje izvajati na evropski ravni in ne prepuščati državam članicam. Mi se moramo eh, lotiti revščine, eh, kar se da hitro in zato je treba biti blizu ljudem, ki trpijo zaradi ekstremne revščine. V tem primeru pravzaprav je potrebno vključiti lokalne eh, organe dva odstotka sta eh, simbolična številka, morda je to lep predlog, vendar, če gre za to, da ljudi spravimo dejansko iz revščine, dvomim, da bo to delovalo. Načeloma sem za to mnenje in mislim, da eh, lahko s tem pošljemo dejansko dobro poročilo, da je to, vodilnemu odboru eh, za zaposlovanje in veselim se prihodnjega sodelovanja s gospo Breso. Eh, gospa, eh, gospod Rentke, gospoda Mato, želi kdo govoriti v njunem imenu? Ne. Potem pa eh, poslanci, gospod Van Nistelrooy. Hvala lepa za to razpravo. Na prvem sestanku smo imeli isti zaključek oziroma nas je skrbelo, da bi vse to lahko vodilo v renacionalizacijo. Socialni stebr je v rokah nacionalnih držav. In tu imamo velik preskok naprej. Naprimer, na nizozemskem imamo regionalni eh, eh, sklad, ki deluje v štirih regijah, potem imamo pa še eh,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 najti to primerno raven, kajti sicer bo to šlo eh, v priporočila za, posame, šlo v priporočila za posamezne države in tu pa tam se bo kaj spreminjalo, vendar ne dovolj. Mi potrebujemo neko splošno politiko. Eh, do leta 2021 moramo dejansko eh, tudi storiti nekaj za romsko prebivalstvo. In če vidimo, koliko denarja je tu, vidimo, da ta sredstva niso učinkovito porabljena. Mi se soočamo z migracijo, s eh, številnimi stvarmi. Eh, torej, tu imamo tudi sedaj velik interes v parlamentu, naša podpredsednica se zauzema za to in eh, sedaj treba doseči rezultate. Tu je sedaj v socialnem skladu več denarja in zlasti na regionalni in lokalni ravni moramo biti bolj učinkoviti in delati več. Mi smo rekli, da obstajajo določeni pogoji eh, eh, za to, da gre denar v regionalno, lokalno raven. Naprimer, Romom je treba dati eh, boljša mesta za gradnjo hiš, ne zunaj vasi, znotraj vasi, da se integrirajo. V zvezi s tem bi rad imel dodatno eh, točko eh, v tem poročilu tudi v imenu odbora za regije. Sedaj pa eh, gospa Sukovatoševa, predstavnica Evropske komisije, prosim. Hvala lepa, predsednica, hvala lepa poročevalki, poročevalcem v senci in tudi eh, poslancem. Mislim, da smo tu dobili dobre predloge, ki jih bomo upoštevali. Tu gre za povezavo med Evropskim stebrom socialnih pravic eh, in eh, odborom za eh, oziroma socialnim skladom in podobno. Vse to je treba upoštevati. Evropski semester bo tokrat v letu 2020 atipičen eh, postopek eh, in priporočila za posamezne države in poročila o državah bodo podlaga za eh, predloge državam članicam. Tu bomo identificirali izzive in mi bomo videli tudi, kam gredo investicije torej tu eh, moramo vedeti, da v dveh letih eh, načrtujemo drugačen evropski semester. Eh, torej, seveda obstaja tveganje za nacionalizacijo politik. V uredbi o skupnih določbah imamo pač skupna določila za regionalne eh, programe, za multinacionalne programe in upam, da se na ta način zagotavlja programiranje na različnih ravneh za različne organe. Če govorimo o upravnem uh, organu, potem govorimo o upravnem organu na kateri ravni. C, eh, torej, partner komisije je upravni organ na kateri koli ravni in to je tudi zapisano tako v uredbi. Mi smo harmonizirali pravila za implementacijo, zato imamo tudi to uredbo o skupnih določilih. ESF plus se mora osredotočati na demografske eh, spremembe, na najbolj odaljene regije. V teh eh, je zelo veliko izzivov. Treba je podpirati podobne aktivnosti, vendar določene intervencije so seveda tudi eh, dražje zaradi razdalje. Torej, mi ne zahtevamo drugačnih ukrepov za najbolj oddaljene regije, želimo jim samo dati eh, dodatna sredstva za to, da lahko ustaljene ukrepe dobro implementiramo. Evropski socialni sklad eh, je instrument za preprečevanje tvegan, neskladja na trgu eh, dela, želimo s tem upravljati. Evropski socialni sklad pomaga ljudem, ki so že zaposleni, eh, da eh, se prekvalificirajo, dodatno izobražujejo, pridobijo nova znanja. Evropski sklad za preprečevanje učinkov globalizacije pa je ekspost pristop tu, Eh, podpiramo pač ljudi z različnimi ukrepi. Eh, po eh, tem, ko so nastopile težave in mi želimo, da to ostane zunaj večletnega finančnega okvira, na ta način lahko omogočamo hitre učinke in lahko omogočamo pomoč tistim ljudem, ki so zgubili delovna mesta. Eh, drugi skladi lahko pomagajo tudi podjetjem, vendar eh, ta eh, sklad želi pomagati ljudem. Potem vprašanje, zakaj je tu program za zdravje tudi v ESF. To je instrument na evropski ravni, kjer lahko preizkušamo različne pristope za razvoj politike v državah članicah, naprimer z eh, združevanjem eh, določenih skupin v skupine ali pa v vseh državah članicah. ESF neposredno pomaga državam članicam spreminjati zdravstvene sisteme eh, in 3,7 milijarde evrov je namenjenih za take ukrepe. E, tu se zbirajo primeri e, e, dobrih izkušenj in to pomaga potem tudi državam članicam, ki želijo prevzeti te modele in za uvajanje teh modelov jim pomagamo sredstvi iz tega instrumenta. Kar pa zadeva Rome, s tem se strinjam, zaradi tega sem sem tudi predlagala za socialno vključevanje 25 odstotkov in ne 20 odstotkov. E, tu ne gre samo za integracijo romskega prebivalstva. E, gre tudi za socialno vključevanje in vsaj 25 odstotkov sredstev mora biti namenjenih temu cilju. E, potem pa cilj, cilj Eh, podpiranja najbolj ogroženih. Eh, torej, mi želimo eh, ponuditi roko tem ljudem, jim pomagati, ko gredo skozi hudo obdobje in jih potem pomagati preko ESF plusa pri integraciji v Evropi podjetje, v družbo in na ta način jim želimo pomagati bolj dosledno in vzdržno. Hvala lepa. Thank you, Ms. Hvala lepa, gospa Breso. Želite zaključiti razpravo? Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Hvala lepa tudi vsem kolegom. Zdi se mi, eh, da lahko povzamem da se glede eh, tesnejše povezanosti med različnimi regionalnimi eh, politikami strinjamo. Zaradi tega je potrebno ohraniti regionalizacijo v eh, Evropskem socialnem skladu. Eh, komisija se z nami ne strinja, kolikor sem razumela in eh, prepušča proste roke državam članicam. To pa mislim, da ni korak v pravi smeri, kajti na ta način eh, tvegamo, da pride do razhajanj med dvema instrumentoma, ki bi lahko dosegla dobre rezultate, če bi bila medsebojno povezana. Potem pa kolega Miltenberg. Razumem njegove pripombo in menim, da je prav, da se to upošteva eh, pri uporabi eh, sredstev iz Evropskega regionalnega sklada, pa tudi Evropskega socialnega sklada in da je potrebno v obeh eh, skladih upoštevati tudi prilagajanje negativnim posledicam globalizacije, vendar pa kot je bilo rečeno, je to sklad, s katerim upravlja Evropska komisija in je izven okvira večletnega eh, in je izven dosega večletnega finančnega okvira, tako da bi mogoče lahko zahtevali koordinacijo, vendar pa tega ne moremo vključiti v to besedilo oziroma v to poročilo. Eh, z velikim veseljem sem sprejela tudi sporočilo Evropske komisije v zvezi z Evropskim semestrom in pa priporočili za posamezne države, kaj te. Če bomo samo v dveh letih, namreč v začetnem letu in pa v revizijskem letu, upoštevali Eh, tudi načrtovanje evropskih strukturnih skladov bo to že zagotavljalo lažjo koordinacijo. Rada bi tudi priporočila, to bomo storili tudi z predlogi sprememb, da spremljamo nadaljni razvoj stebra evropskih socialnih pravic, eh, tako da eh, bodo v Evropski socialni sklad vključene evropske socialne pravice, vendar pa bomo potem upoštevali tudi stebr evropskih socialnih pravic. Eh, za predlogi sprememb kolegov eh, pa eh, bom skušala pripraviti različico, ki bo spremljiva za vse. Najlepša hvala. Hvala lepa. Še zadnje sporočilo pri tej razpravi je naslednje. Štiri... E, torej, to je skrajni rok za predloge sprememb, to je 12. ura 14. septembra je to za vas spremljivo? 14. septembra opoldan je skrajni rok za predloge sprememb v zvezi s tem poročilom, v zvezi s tem mnenjem. Nadaljujmo z naslednjim mnenjem. Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope. E Eh, instrument za povezovanje eh, Evrope, spodboja delovna mesta, raz in konkurenčnost pomočjo investicij v transport, energijo in telekomunikacijske infrastrukture. Eh, v tem predlogu za naslednje Eh, IPE predlaga komisija dodatna sredstva in širitev področja uporabe. ITRE in TRAN eh, sta skupaj eh, odgovorna v skladu s pravilom 55 za to, da pripravita poročilo o tem predlogu. Naš odbor je določil gospoda Piotrovskega za pripravljavca mnenja. Danes eh, naj bi slišali predstavitev mnenja, kdo bo to storil. Počakali bomo nekaj minut, ker prihaja. Verjetno iz nekega drugega odbora. Nekaj minut, prosim. Predlagani rok za spremembe je 7. september opoldan. En teden imamo torej za priprave predlogov sprememb, kar moramo spoštovati eh, koledar, eh, moramo o mnenju v regiju glasovati že oktobra. Zato se moramo res eh, podvizati eh, glede predlogov sprememb. 7. september, torej nekaj minutk moramo počakati da pride gospod Piotrovski.

No, gospe in gospodje, lahko nadaljujemo. Pravičujemo se zaradi te zamude in prekinitve sestanka. Naš poročevalec, pripravljalec naslednjega mnenja, gospod Piotrovski, je bil tudi na sestanku drugega odbora, sedaj pa je tukaj in mi lahko nadaljujemo. Naslednja točka na dnevnem redu je vzpostavitev eh, instrumenta za povezovanje Evrope, IPE. Eh, jaz sem že naredila uvod eh, in povedala sem, da sta prestojna skupaj ITRE in TRAN v skladu s pravilom 55 in povedala, kdo je naš poročevalec predlagala sem tudi rok za predloge sprememb in sicer 7. september ob povdan. To bo torej skrajni rok. Sedaj pa, gospod Piotrovski, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, eh, eh, gospa eh, predsednica. Hvala lepa vsem, ki so sodelovali. In to mnenje zadeva eh, pomemben instrument, ne samo TNT, eh, temveč tudi mobilnost, smrtne žrtve v prometu. Eh, jaz izpostavljam, da je treba podpirati uh, čiste tehnologije, e, tekoča gori, e, prijazna goriva, e, vodne poti moramo podpirati. Naj povem, kaj so naše pre, prioritete, čezmejno sodelovanje in povezovanje le teh. Uh, uh, tu je vedno problem s financiranjem. Komisija meni, da se razpravlja o proračunu in da ga bodo sestavili tako, da bodo vzeli sredstva iz različnih skladov, zlasti iz kohezijskega sklada. E, mnoge države članice pa so zaskrbljene in so proti temu, e, da bi izničili ta sklad eh, finančno gledano. Poslušal sem tudi odbor Tran in kolikor vem, eh, še govorijo o tem vprašanju. Eh, tudi s gospodom Teličko smo govorili, ki predstavlja socialiste, torej spremembe so v pripravi vendar to mnenje smo pripravili oziroma pripravili smo osnutek in sedaj pričakujem vaše komentarje. Hvala lepa. Sedaj sledijo poročevalci v senci. Gospa Šmit, beseda je vaša. Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu. Jaz sem odbora Tran in tam sem eh, slišala mnenjo, ELS se to podpira. E, dve točke bi rada tudi jaz še dodatno izpostavila. On je že povedal, e, da se govori o utekočinjenju premoga kot e, sredstvo zopar klimatske spremembe. Audi in drugi že delajo poskuse, Shell je že vzpostavil uh, rafinerijo za sintetična goriva, žal ne v Evropi, temveč v Katarju. Torej, tu imamo velik eh, potencial, zlasti, ko gre za zmanjšanje izpustov CO2. Pomemben je tudi uh, učinek zmanjšanja odvisnosti od uh, naftnih. Uh, držav. Torej eh, velja tehnološka neutralnost. Jaz menim, da ne sme eh, politika izbirati tehnologije. Vsaka država ima različne vire, naprimer eh, sonce na jugu, veter na severu, vodna energija in podobno. Eh, komisija predlaga, da se 30 odstotkov sredstev IPE odpre za konkurenco. Jaz sem iz odbora za nadzor proračuna. Tu bi morali zahtevati 100 odstotkov, če gledamo naprimer študije o povezovanju. Uh, hitrih vlakov, regionalnih letališč in podobno. Tu imamo veliko potrebo eh, po financiranju sredstev za IPE, pa je malo. E, torej, e, vse to pa je v interesu davkoplačevalca. E, tema kohezija je sporna točka v e, IPE SP-ju in zanima me, kakšni bodo predlogi sprememb do konca tedna. Eh, signal regija bo prav gotovo imel eh, svojo težo. Eh, in tretjič, IP zelo radi olajšajo, ko komisija išče denar. Eh, mi vemo, da je učinkovit eh, sistem eh, prevoza podlaga za gospodarstvo. Prometni sektor mora pomagati pri dekarbonizaciji, učinkovit sistem prevoza pa je pomemben za konkurenčnost Evrope in zaradi vsega tega bom tudi jaz predlagala spremembe, ki bodo morda zahtevale tudi več sredstev za ta instrument. Hvala lepa. E, sedaj gospod e, Rodriguez na mesto gospoda Boštenari. Gospa Rodriguez. Hvala lepa gospod Poštenaru danes ni mogel prileteti v Brusel in zaradi tega bom povedala nekaj besed v njegovem imenu. On želi eh, izpostaviti pomet IPE-ja in eh, kohezijskega sklada ko so eh, začeli razpravo o ustanovitvi IPEJA, so predlagali prenos sredstev iz kohezijskega sklada v IPE. Eh, tedaj so rekli, da je to enkratna zadeva za eh, financiranje povezav v jedrnem omrežju TNT. Vendar transferji ostajajo v novem predlogu, bistveno večjih je, če si ogledamo številke v relativnem eh, vidiku, eh, je sicer eh, manj sredstev v skladu, njegov prispevek za IPE pa ostaja isti. Zaradi tega bo gospod Poštinaru predlagal tako kot pred šestimi leti. Eh, da se črtajo številke eh, glede prenosa sredstev iz kohezijskega slada. Treba je razpravljati o tem, ali tak transfer sploh eh, ostane tu in kolikšen naj bo. pred šestimi leti eh, je bila eh, to kontroverzna točka. Eh, komisija ni garantirala kohezijskim državam, da bodo denar, ki ga namenijo IP-ju, dejansko porabljen v isti državi članici. Eh, eh, kohezijski sklad je v deljenem upravljanju eh, IPE v upravljanju komisije. V prvih treh letih implementacije so transferje E, iz kohezijskega sklada k IP-ju lahko uporabili samo v isti državi članici, ne porabljena sredstva pa so e, predmet e, konkurenčnega potrgovanja za nje. Vendar mi se moramo sedaj spraševati, kaj ali je eh, tudi varovalka 70 odstotkov dovolj. Eh, izkrivljanja ne želimo. Zaradi tega morajo kohezijske države članice pripraviti dobre projekte za to, da lahko izkoristijo eh, transfer sredstev v IPE. Treba je olajšati administrativne postopke kar pa zadeva predloge poročevalca. Gospod eh, Boštinaru eh, ima težave s črtanjem eh, besede dekarbonizacija v točki 12. Težko si predstavljamo eh, čisto eh, eh uporabo predmoga. Eh, torej, gospod Poštenaru bo predlagal določene spremembe v skladu s eh, tem sporočilom, ki sem ga prebrala v njegovem imenu. Hvala lepa. Hvala, gospod eh, Van Meltenburg. V imenu našega poročevalca v senci se oglašam, žal ne more biti z nami. No, strinjam se z zadnjimi komentarji S in D. Naš poročevalec. govori o nižjih o, emisijah, namesto o razogličenju, kot do Pariza sploh ne bi nikoli bilo. Namesto, da govorimo o čistih energijah, govorimo o instrumentu za povezovanje Evrope in o investicijah v infrastrukturo. No, te naložbe pa nam omogočajo trajnostno mobilnost v Evropi. in lahko, eh, in če potem eh, vzpostavljamo različne eh, povezave z nacionalnimi določbami, menim, da to ni najboljši prestop. Enako velja tudi za predlog spremembe 8. Nač, naš poročevalec v senci meni, da bi tukaj morala obstajati upravičenost do nepovratnih sredstev. No, če gre za nakup uh, premoženja na nacionalni ravni uh, in za evropska sredstva, težko je eh, določiti pošteno ceno, lahko uh, pride tudi do klientelizma in podobno, tako da je to zelo zapletena uh, naloga. Če se bomo stvari lotili na ta način, me je kar strah Olafa in pa računskega sodišča. Potem so še tukaj uh, najbolj oddaljene regije, nizozemska jih sicer nima, ampak uh, jaz sem tukaj s politiki iz celotne Evrope in pomembno je, da so najbolj oddaljene regije povezane tudi z drugimi regijami. Mislim torej, da gremo nekoliko predaleč, če izbrišemo sklic na uh, te regije, če tudi gre za nek specifičen razlog. No, naj pa končam uh, pozitivno. Govorili smo o tem, kako bi lahko dosegli več z enakim eh, zneskom denarja. V odboru za promet se je porodila zelo dobra zamisel in sicer, da bi lahko eh, nekaj sredstev iz regionalnega sklada označili kot sredstva za transportna omrežja. No, podoben pristop imamo zdaj s kohezijskim skladom in pa instrumentom za povezovanje Evrope. Enako bi lahko storili tudi eh, skladom za razvoj regij. Gre za to, da eh, zaponujemo vrzeli eh, ki obstajajo v infrastrukturnem omrežju. Instrument za povezovanje Evrope ne pomeni samo osredotočanje na jedrna omrežja, temveč se moramo a, osredotočiti na celostnost omrežij. Tako predstavil sem zamisli, tudi sam bom predstavil nekaj predlogov sprememb v povezavi z IPE. Denar pa ostala enak. Gospod Albrecht, izvolite. Just two, two remarks, if you, if you allow me. Uh, Par pripomb bi imel, če mi dovolite. Pri predlogu gospoda Postinaruja da eh, pustimo vse skupaj prazno. Torej, zdi se mi, da gre delo v različne smeri. V proračunskem odboru, pa tudi v komisiji. Komisija je bila tista, ki je prva eh, pripravila predlog. V mestnem poročilu za uh, večletni finančni okvir, bi želeli, eh, da različni odbori pripravijo predloge za konkretna sredstva in to naj bi številčno opredelili tudi odbor regi. V oktobru smo o tem že eh, glasovali oziroma bomo glasovali o tem in takrat eh, to ne bo puščeno prazno, ampak bodo unesene tudi številke. No, kohezijski sklad se, urav, se, se, se uh, upravlja drugače, gre za deljeno upravljanje. Pri instrumentu za povezovanje Evrope pa gre za centralno upravljanje, gre za drugačno metodo. No, ko se enkrat eh, denar vzame eh, iz nacionalnih ovojnic, potem v Bruslju vse skupaj deluje dobro, uh, Bosinaru je to lepo opisal. To se je zgodilo enkrat, mišljeno je bilo, da bi bilo to enkratno. In zdaj gre tukaj za podobno zamisel. Komisija, komisija torej predlaga, da se za več kot 40 odstotkov zmanjšajo sredstva kohezijskega sklada. Komisija pravi, da se gre nazaj na naravno raven. A, torej, zmanjšujemo sredstva. A, za kohezijo, hkrati pa se sredstva iz kohezijskega sklada odlivajo tudi v instrument za povezovanje Evrope. In to je zelo pomembno. No, pa še ena pripomba. Ko gre za čisti premok, se moramo spomniti na Pariz, pa tudi na Helsinke. Helsinki se ogrevajo s premogom. Zato moramo biti resni glede tega, kajti obstajajo tudi nove tehnologije, zlasti v tistih državah, katerih gospodarstvo temeri, temelji na premogu. Tako da ne bi rekel, ne bi bil kar avtomatično proti uh, premogu, kljub pariškemu sporazumu. Tako da mislim, da mu moramo poštivati uh, eh, tehnološki napredek. Gospod Van Nistelrooy. Ja, tako kot smo povedali že zadnjič, o tem smo se že pogovarjali in rekli smo, da ali naj zdaj tukaj vnesemo neko točno številko ali pa naj govorimo o poštenem deležu, govorimo o neke vrsti pogači. In uh, če se pogača zmanjšuje, ne morete, ne morete dobili, dobi, dobiti vse večjega deleža te uh, uh, pogače, kajti na ta način ne dosežemo ravnotežja. No, govorili smo o treh letih in uh, to obdobje uh, smo tudi, v tem obdobju smo tudi dosegli nekatere e, rezultate. Nekatere države članice ne vedo, kako prijo postavljati prioritete. Mogoče bi se lahko zgledovali po sosedih, tudi če je denar centralno upravljen, lahko pride do ustreznih rezultatov. Enostavno gre tukaj za mešanico dveh sistemov in eh, v času deluje. Gre pač za drugačen pristop. Ne moremo pa razpravljati o nepoštenem deležu. Nikakor ne bi smeli dopustiti take razprave, kajti bo, prišlo bi do velikega opora, lahko vam obljubim. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo predstavniku Evropske komisije. Med nami je predstavnik generalnega direktora TAMUV. Je tako? Ja, tako je. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa poročevalcu, hvala lepa tudi vsem drugim, ki so se oglasili. Naj začnem s podnebnim vidikom. Kot veste, toliko tokrat smo eh, pripravili, eh, predlagali 25 eh, odstotkov, ki se nanaš, vezanih na podnebje, ki se nanaša na celotni proračun, v okviru IPE pa gre za 60 odstotkov, ki se nanaša na podnebje. In mislim, da moramo se vse čas sklicevati tudi na uh, razogličenje. Ne moremo enostavno se sprijazniti samo uh, s čistim premogom. Uh, gre za, eh, ne gre za eh, proizvodnjo energije, temveč za prenos energije. Potem, vojnica za kohezijo. Ta je dobro delovala. Sredstva so bila v celoti dodeljena in vse države članice so lahko skoraj da v celoti porabile sredstva. Tukaj sta le dve državi in eh, le v teh primerjih gre le za par milijonov razlike, torej le dve države državi nista počrpali nacionalne uh, ovojnice. Gre za načelo uporabi ali pa izgubi. Torej, če se denar ne uporabi za projekte, se ga vrne v skupni lonec in potem se ga dodeli med državami članicami v okviru kohezije. Želimo ohraniti eh, to načele, načelo, želimo ohraniti triletno obdobje in pa eh, načelo porabi ali izgubi. Eh, ali potrebujemo konkurenco od vsega začetka? Zakaj želimo tak pristop? Menimo, da tukaj ne gre samo za znesek, ki ostane, temveč gre tudi za kanale, uh, skozi katere poteka financiranje čezmejnih projektov. Če uh, bo predmet konkurence le delež eh, sredstev, potem bomo lahko bolje usmerili te zneske v čezmejne projekte. Zneski instrumenta za povezovanje Evrope so stotno povrženo, podvrženi temu procesu konkurenčnosti. No, potem ste se dotaknili še eh, najbolj oddaljenih regij. V uredbi od IPE imamo posebno določbo, ki omogoča tem regijam, da sodelujejo v programu. Doslej eh, jim to ni uspevalo, tako da potrebujemo ekspliciten sklic na to sodelovanje, da se jim to sodelovanje tudi omogoči. menimo, da je treba ta sklic absolutno ohraniti, da eh, pokrijemo tudi eh, infrastrukturne potrebe in pa investicije v zadevnih regijah. Gospod Petrovski, eh, bi želeli vi zdaj zaključiti razpravo? Ja, hvala lepa, predsednica. Zahvalil bi se vsem govornikom. Vesno sem si zapisal vse vaše komentarje. Po najboljših močeh jih bom skušal upoštevati, ko bom pripravil mnenje. Ne bom zdaj šel v vsako podrobnost, ampak prepričan sem, da so kompromisi možni. No, komisija je govorila o najbolj oddaljenih regijah in mislim, da je tukaj kompromis možen imamo uh, dve zakonodajni besedili o najbolj oddaljenih uh, regijah in pa o menjih regijah. Torej, vsekakor bomo pripravljeni na, na kompromise. Hvala lepa. 7. september, ne vas spomnim, opovdne je rok za odajo predlogov sprememb. Tako, zdaj pa gremo naprej na naslednjo točko našega dnevnega reda. Gre za umestno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021-2027 stališče parlamenta v luči dogovora. Naš poročevalec za mnenje je gospod Von. Odgovorni odbor je odbor za proračun. Imamo štiri poročevalce v odbor za proračun in gospod Olbricht je med njimi. Osmega in devetega naj bi, oktobra naj bi potekalo glasovanje, mi bomo storili. Eh, vse v naših močeh, da bo to glasovanje potekalo. Predlogi sprememb morajo biti vloženi do 10. septembra o povdne. Gospod Von, izvolite, predstavite mnenje, prosim. Hvala lepa. No, kolegi se verjetno zavedajo, da pri večletnem finančnem okviru potrebujemo postopek soglasja in zato se pripravi tudi umestno poročilo, da lahko tudi eh, parlament eh, pripravi svoje mnenje. Tudi Jan je z nami. Imamo štiri poročevalce in Jan je <laughs> med glavnimi, tako da bo poročevanje danes lažje. Eh, ne bom šel skozi celotno poročilo v velikih podrobnostih. Izpostavil bi le, kakšno je stališče parlamenta, ki je bilo sprejeto marca letos. Naš splošni pristop je, da ohranimo eh, večletni finančni okvir na ravni 1,3 odstotka BND. Eh, za strukturne eh, ovojnice bi ohranili ovojnice, kot imamo v trenutnih programskih obdobjih. No, želimo zagotoviti, da bodo prioritete parlamenta ohranjene. Sredstva za ERDF za obdobje 2021-2020 je 272 411 eh, milijonov in to je razdeljeno med dva sklada, med ERDF eh, e in pa kohezijski sklad. Kolegi bodo eh, opazili, da v, v poročilu ne razlikuje med obema, no komisija pa razlikuje. Torej, V kohezijskem skladu je 75 eh, milijonov več. Želeli bi, da odbor regi preuči, kakšna naj bo razdelitev stroškov in, eh, oziroma sredstev in eh, Potem bomo seveda pripravili tudi predloge sprememb, eh, če se kolegi odločijo, eh, kakšna naj bi bila ta porazdelitev med eh, kohezijskim skladom in pa skladom za razvoj podeželja. Potem je tukaj še Evropski socialni sklad mm, in pa pobuda za zaposlovanje mladih. Kolegi menijo, da je ta prednostna. Kolegi bodo v poročili videli tudi, da smo zmanjšali ovojnico za interreg komisija predlaga, da to storimo in sicer z 2,75 odstotka na 2,5 odstotka. Potem bi pa po, uh, omenil še uh, program za podporo reformam. O tem smo se že večkrat pogovarjali v različnih odborih. Komisija predlaga. Uh, ta program za podporo strukturnim reformam eh, za naslednji finančni okvir predlaga tudi novo orodje eh, za doseganje rezultatov. No, večina eh, sredstev, po mojem mnenju, ki so namenjena temu orodju za reforme, bi lahko bila bolje uporabljena drugot. Kolegi so danes že ponovili, da je, eh, povedali, da je to zelo pomembna tema razprave, tako da bomo verjetno slišali, slišali različna mnenja na to temo. No, potem pa še Evropski solidarnostni sklad, skladno uh, eh, stališem parlamenta iz marca, predlagam, da se poveča kapica 600 eh, tisoč milijonov na milijardo. Takšno je bilo stališče parlamenta marca letos. No, predsednica, na hitro sem predstavil, kakšno je stanje in 10. Eh, septembra pričakujemo eh, predloge sprememb. To pa je kmalo naslednji teden. Hvala lepa. Prosim vas, da mi pomagate, sporočevalci v senci, imam zelo omejene informacije. Kdo se bo oglasil za ELS? Gospod Van Nisteroj, no in ne vam pomagam odgovoriti na vaše vprašanje. Maršilo, naš francoski kolega, je eh, naš poročevalec v senci. Vesel sem, da ni prinesel besedilo francoščini, kaj ti tam v tem primeru bi bil kar nekoliko prizadet. No, če kdo zelo dobro ve, eh, kaj je možno in uh, kaj treba storiti, je to uh, gospod Von. Več let že spremlja um, stanje v okviru odbora regi in uh, mislim, da je zelo primerna oseba za pripravo mnenja oziroma priporočila. Menimo, da je uh, v predlogu pokril vse, zlasti to, kar je predlagal uh, parlament, torej našo zgornjo uh, mejo 1,3 nadaljujemo eh, z enakim pristopom in to je potrebno. Potem, ko so pot von, podarja tudi, kako pomembno je, da ne razlikujemo med delujočimi eh, tradicionalnimi politikami in pa novimi eh, spremembami nimamo nobene zastarele tradicionalne politike, imamo kohezijsko politiko, ki dosega rezultate, ampak potem so tukaj še potrebni, eh, potrebne spremembe in eh, gospod Von eh, tudi to izpostavlja. Potem je tukaj še dejstvo, da smo se že predvsej pogovarjali, imamo na voljo tudi sedmo kohezijsko poročilo, ne gre samo za splošno pripombo, temveč imamo na voljo tudi konkretne številke o prispevku in vrednosti naše politike za bolj zeleno Evropo, bolj pametno Evropo, za rast delovnih mest. Poročevalce v senci podpira splošno poročilo iz osnotka mnenja, potem pa omenja tudi reze v kohezijskem skladu, ki so že bili omenjeni. To so splošne točke, ki bi jih predstavil. Danes smo se pogovarjali o prvem osnutku poročila o interjegu. In eh, zdelo se nam je pomembno okrepiti eh, sredstva za interreg. No, pripravljenih pa je tudi že nekaj predlogov sprememb. Hvala lepa, hvala lepa. Zdaj pa skupina Alde, gospa Katajnen. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se zahvalila poročevalcu, gospodu Vonu. Spet je opravil zelo dobro delo. Najlepša hvala. Sama sem sodelovala z gospodom Vonom v odboru za proračun in so na precej podobni valovni uh, dolžini. Menimo, da moramo v spredje postaviti prenovo stavb, in pa sredstva, ki so temu namenjena. Spodbujati moramo trajnostno rast v skladu s cili tisočletja. Hvala lepa. Rope, you... Hvala, gospod Rope, izvolite. E- Hvala lepa, predsednica. tudi sam bi se zahvalil poročevalcu. Pripravil je pomembne, potrebne določbe, ki jih je podporil tudi statističnimi podatki in odstotki. Če nam bo uspelo izvesti vse te predloge, bomo na koncu dobili zelo dober dokument. in upamo lahko, da bomo naredili pomemben preskok na področju kohezijske politike v Evropi. No, kljub temu pa bi predlagali še nekaj dodatnih zamisli. Predstavniki komisije so med nami, morda jih bodo lahko pokomentirali. Govorimo o politikah, ki veljajo za vse regije. Litva in Nekatere druge države so že leta 2016 sprejele odločitev, da spremenijo svojo politiko. In sicer, da ne bo več ene same regije, temveč da bomo imeli politiko za različne regije znotraj države. Leta 2017 je potem komisija to odločitev podprla. Leta 2018 je prišlo do nove. Eh, regionalne upravne razdelitve. Predlogi, ki so bili dani na mizo, pa so temeljili še na stari regionalni strukturi, ki pa danes ne velja več. Zato bom sam predložil predlog v zvezi z novo regionalno porazdelitvijo. Recimo regije nad tu, dve, ki so uh, začele, ki so, ki so, ki so bile vzpostavljene leta 2017, eh, morajo biti upoštevane. Kajti, če bomo eh, državo upoštevali kot eno samo regijo, ne bomo dobili želenih rezultatov. Namreč eh, razlike znotraj ne same države so vedno večje. Potrebujemo torej večjo prožnost in tako bodo upoštevane vse regije. Gre za novo regijo NAC2. Pred, podpiram predloge, ki se nanaža, nanašajo na kohezijo in pa na instrument za povezovanje Evrope. Hvala lepa. Hvala vam. Besedo dajem gospodu Van Miltenburgu. Ja, dank u voorzitter. Eh, heel kort. Uh, ja, Hvala lepa, predsednica. Na kratko. Govorimo v imenu dela poslancev skupine Alde. Ni mi žal, da. smo sposobni biti zelo realistični, ko gre za predloge v zvezi z novim večletnim finančnim okvirom. Biti moramo prožni, zavedati se moramo, da večletni finančni okvir zadeva tudi izzive sodobnega časa in ti izzivi so drugačni, kot so bili pred sedmimi leti. Sprejeti moramo dejstvo, da bo moralo priti do prilagoditev. No, mogoče bi morali biti zadovoljni, da so rezi omejeni. Države, kot sta Poljska in pa Mačarska, imajo uh, visoko rast in zgodilo bi se, da bi dobili manj sredstev iz uh, kohezije. V predlogu vidimo, da eh, SND ne želi nobenih eh, strukturnih reform v Evropi. No, ampak tukaj govorimo o davkoplačevalskem denarju, zato potrebujemo tako reformo, da ko vlagamo sredstva, potem to tudi nekam pripelje. Mislim, da bi zamudili priložnost, če. bi ta komisija uh, sprejela mnenje poročevalca iz osme točke. Mislim, da je treba upoštevati tudi nas razmišljanje iz dokumenta o prihodnosti kohezijskega sklada. Hvala lepa, gospod Albrecht. Dovolite mi še nekaj dodatnih pripomp v zvezi s tem, kar je povedal kolega Von. Veliko je povedal, no, ampak naj razložim, kakšen je postopek, ki ga predlaga odbor za proračun. V povezavi z odborom regi in pa z drugimi odbori. Odločitev parlamenta iz marca je pomenila 1,3 in te številke se držimo. Parlament se tega drži, sicer stvar ne bo preprosta, kajti nekateri odbori bi želeli še višjo številko parlament ne more zahtevati več. Kaj ti države članice se ne bodo nikoli strinjale, eh, da bi razpravljale o tem. Tudi 1,3 se jim že zdi nemogoče. Biti pa moramo zelo dosledni in zato je 1,3 meja. Drugič. Kot parlament smo glasovali o tem, da moramo ohraniti kohezijsko politiko na nominalni ravni iz leta 2018. To je stališče parlamenta. Torej, če imamo to stališče, stališče parlamenta, ki je bilo izglasovano z večino, se postavlja vprašanje, kako zdaj to prevesti v številke. Gospod Von je iz odbora za proračun dobil eh, preliminarno tabelo, v kateri imamo navedene številke, ki so posledica eh, navedene odločitve. In tako zdaj vemo, kaj to pomeni, če stvari ohranimo take, kot so zdaj. Ampak odbor za proračun ne more nadomestiti odbora regi, ko gre za razprave o sredstvih. Odbor za proračun ne more, se ne more pogajati o, teh, o tem, katera sredstva povečati in katera zmanjšati. Mi imamo uh, celotno vojnico za kohezijo in potem mora poročevalec iti od odbora regi povedati, kako razmišlja odbor regi, kakšen način naj bi bil najboljši, da ostanemo v mejah tega, kar je bilo že odločeno. Mislim, da gre tukaj za zelo politično eh, vprašanje v povezavi s kohezijskim skladom in eh, Evropskim skladom za razvoj podeželja in pa eh, Evropskim socialnim skladom plus. Torej, mi kot odbor za proračun tega ne moremo storiti. Kajti sicer se bomo morali odločiti še o, o kmetijstvu in še o, o drugih stvarih. Naša odločitev je bila, da ohranimo 1,3 in pa raven porabe. In mislim, da je tak pristop zelo pomemben. In gospod eh, Von je zelo pomemben za naše razprave o naslednjem večletnem finančnem okviru. Oktobra bi želeli uh, Uh, v odboru uh, za proračun glasovati o tem predlogu, potem novembra pa še na plenarnem zasedanju. To bo politično stališče parlamenta in potem bomo počakali na politično stališče sveta. In tukaj gre zdaj za zelo odprto vprašanje, kdaj bo svet pripravljen predložiti skupno stališče. Torej, naše stališče pa je, da bomo pripravljeni na glasovanje novembra. To, kar pripravlja gospod uh, Von ni nekaj splošnega, gre za zelo konkretne predloge o pomembnih razmerih. Hvala lepa, gospod Albrecht. Podprla bom gospoda Vona. Povedal je, da je zelo pomembno, da imamo svojega poročevalca iz odbora regi. Hvala lepa za vsa pojasnila. Do, ali veste morda, na katerem zasedanju novembra bomo glasovali? na drugem plenarnem zasedanju, tako kaže danes. No, ampak seveda se mora tudi svet še odločiti o brexitu oktobra, vse skupaj pa je povezano. Parlament se je doslej odločil, da bo ustrajal na svojem stališču 1,3. Potem pa se lahko naprej pogovarjamo s svetom, kje bodo kakšni rezi. Hvala lepa za pojasnilo. Zdaj pa predajam besedo Evropski komisiji. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Najprej bi rad eh, pohvalil gospoda Vona za hitro upravljeno delo. Eh, hvala tudi celotnemu odboru. To je seveda ključnega pomena, če želimo hitro zaključiti s pogajanji in sprejeti sporazum o glavnih elementih večletnega finančnega okvira do pomladi prihodnje leto. Eh, zapisal sem si pristop, ki ga predlagate za kohezijsko politiko kot celo. To seveda Evropska komisija in Evropski parlament eh, izhajata iz različnih eh, izhodišč in razprava bo seveda potekala druge. Vendar pa bi rad povdaril, da je predlog Evropske komisije utemeljen na krhkem ravnotežju eh, in da se osredotoča na prioritete Evropske unije kot celote. Eh, gospod Rope je zastavil specifično vprašanje, na katerega bi rad odgovoril in sicer o regionalni dimenziji kohezijske politike. Mislim, da je zelo pomembno, da povdarimo, da obstajata dva ločena elementa, ki jo je potrebno upoštevati in sicer gre za regionalno dimenzijo eh, in eh, za dodelitev sredstev eh, glede na izračun in potem gre za pripravo programov. In pri programih obstaja in pri pripravi programov obstaja velika prožnost za države članice, te jih lahko zasnujejo tako, kot se jim zdi najbolje. V preteklosti je eh, bilo pričakovano, da bo programiranje potekalo na ravni NUC2, ampak to ni bila zahteva. Sedaj pa eh, smo tudi to izhodišče eh, odpravili, tako da je prožnost še veliko večja. Kar pa zadeva podlago za izračun, so zadeve zelo preproste. Če želimo imeti osnovo za dodelitev sredstev, potrebujemo statistične podatke. Statistični podatki pa so lahko na voljo le, ko eh, bodo regije že eh, nekaj časa obstajale, eh, da bomo lahko te statistične podatke tudi dejansko izračunali. Torej, uvedba novih regij v državi članici pomeni, da eh, zgodovinskih statističnih podatkov eh, za te regije ne bo. Torej, je vse skupaj odvisno od eh, tega, kako bodo države članice zagotavljale zgodovinske podatke v zvezi z novo kategorijo regij. In predlog za, oziroma osnova za predlog eh, komisije Maja eh, je bila statistika, ki je bila takrat na voljo. Eh, kadar so statistike na voljo, jih, kadar so statistični podatki na voljo, jih uporabimo. Torej, to je razlika med delitvijo sredstev in pa načrtovanjem programov. Še dve točki bi rad izpostavil. In pri tem govorim o elementih osnutka poročila. Veliko krat je omenjeno znižanje sredstv za kohezijski sklad. In kot eh, je dejal eden izmed eh, govorcev prej, je to povezano z dejstvom, da je Evropska komisija predlagala da ne bi imeli umetne inflacije kohezijskih skladov za nove države članice kot v preteklih eh, dveh obdobjih. In s tem smo želeli zagotoviti minimalno dodelitev sredstev za ulaganje v promet in pa okoljsko infrastrukturo. Pristop, ki smo ga sprejeli sedaj, po eh, članstvu 15 let eh, v Uniji, je, da ta pristop ni del uh, dodelitvene metode, torej izvajamo to dodelitveno metodo takoj. In uh, sredstva za kohezijski sklad so del te uh, dodelitvene metode in sredstva uh, potem države članice uskladijo za tem izračunom. To, tukaj torej ne gre za znižanje sredstev v kohezijskem skladu, ampak gre za um, izračun dodelitve sredstev, ki smo ga spremenili. Potem pa še stopnja sofinanciranja. Tukaj naj poudarim to, kar sem povedal že v razpravi prej v zvezi z interregom. Uh, Eh, višja je evropska stopnja sofinanciranja, nižji je eh, svežen ulagan. To je zelo preprost eh, izračun, več kot se zahteva od Evropske unije in manj kot se zahteva za nacionalne ravni, nižji je celotni svežen. In to so vidiki, ki so pomembni, ko uh, smo se odločili za dodelitev uh, nižje stopne sofinanciranja kot v prejšnjem obdobju. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod Von, želite zaključiti? Ja, hvala lepa kolegi eh, za vse prispevke. Mislim, da večina podpira to mnenje gospod Nistl, Van Nistelroga podpira, gospod Rope ga v veliki meri eh, podpira, vložil bo določene predloge sprememb eh, na eh, to poročilo. Videli bomo, kakšna bo situacija, ko bodo vloženi predlogi sprememb. Gospod Van Mintelborg je govoril o prispevkih držav članic, tudi komisija je o tem govorila. Ne vem, če želimo kot odbor eh, govoriti od, eh, o prispevkih držav članic, eh, ali naj bi prišlo do 15 ali pa 20 odstotnega reza. Potem pa strukturne reforme. Gospod Van Milsburg to že podpira in vemo, da bo najbrž predlagal nekaj sprememb v skladu z tem strinjam se z Janom, da moramo sprejeti eh, nekaj odločitev, nekatere so finančne, nekatere politične, ogledati si moramo eh, razdelitev eh, med kohezijskim skladom in pa skladom za razvoj podeželja, tako da bi odbor za proračun dobil naše mnenje o tem, kaj menimo o teh proračunskih vidikih. preden bodo uloženi predlogi spremem, pa sem seveda pripravljen na razprave z kolegi. Najlepša hvala. Hvala lepa. Rok za uložitev predlogov sprememb je 10. septembra do 12. ure. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko na našem dnevnem redu. Gre za prvo izmenjavo mnen o uh, kohezijskem skladu in evropskem uh, uh, skladu za razvoj podeželja. Poročevalec pa je gospod uh, Kocolino. 25. maja je uh, bil podan predlog komisije, 20. junija je potekala uh, predstavitev v uh, našem odboru. Gospod Kocolino je bil uh, imenovan za uh, eh, pročevalca, uh, eh, regi je uh, pristojni odbor in potekalo je že uh, veliko pripravljalnih sestankov. Hvala lepa, gospod Kocolino. Gospod Kocolino bo predstavil osnutek svojega poročila 8. in 9. oktobra na seji odbora za regionalni razvoj. Eh, gospod Kocolino, beseda je vaša. Si, grazie. Ja, najlepša hvala. Seveda je ta razprava tesno povezana z razpravo, ki eh, vedno znova pove, po, poteka v zvezi eh, z proračunom. Torej, mislim, da obstaja rdeča nit eh, v naši eh, razpravi. Časovnica eh, je razmeroma ambiciozna. Zaključili naj bi do novembra, vendar pa bo to zahtevalo veliko dela v prihodnih dneh in tednih. Kakorkoli že, poskrbeti moramo, da ta hitrost eh, pri delu ne bo negativno vplivala na končni rezultat. Eh, potrebna je seveda eh, zaradi volitev, ki so tik pred vrati. To ne sme vplivati tudi na našo drugo politično delo. Kontekst vsi dobro poznate. Ehm, uredba ima zelo malo členov in uh, gre uh, za poenostavitev, zato uh, da bi okrepili prožnost za države članice. Uh, poleg tega gre za tematsko osredotočanje in želimo zagotoviti enotnost pri načrtovanju uh, regionalnih uh, skladov. In to je ključni podatek, eh, ki izhaja iz eh, različnih eh, členov. Torej, malo je členov, ta zakonodaja je izjemno poenostavljena in to se mi zdi seveda zelo pozitivno. Eh, vendar pa eh, bo zaradi tega moral biti naš pristop tudi nekoliko drugačen. Ne želim govoriti eh, preveč podrobno o samem poročilu, vendar pa smo s poročevalci v senci že sodelovali, imeli smo tudi že pogovore z komisijo in skušali bomo vključiti temeljne točke. Še prav posebej, kar zadeva predlog. Drugi člen. pet makroregij in 21 področji za poseg. Tukaj seveda obstajajo razlike v primerjavi z prejšnjim obdobjem. Imeli smo 11 makroregij, sedaj naj bi jih imeli 5 eh, eh, in 21 eh, območij. Potem tretji člen. Eh, gre za, eh, za državno osredotočanje na posamezne teme. In za klasifikacijo, pri kateri se več ne uporablja bruto družbeni proizvod eh, kot kazalnik, kot v preteklosti. In to seveda seboj prinaša težave. O tem je potrebno razpravljati. na ta način ne bomo mogli upoštevati razlike med posameznimi državami članicami, ampak morda ne bomo videli niti razlik eh, znotraj držav članic. Torej, to je tretji člen. Četrti člen. Gre za tehnično podporo. mislim, da moramo pričeti z razpravo. In sicer tudi eh, ob upoštevanju izkušenj, ki smo jih zbrali v eh, trenutnem programu. Kako lahko tehnična podpora vpliva na na končne rezultate. Recimo v Italiji eh, so bili izvedeni programi za ukrepitev upravne zmogljivosti in prišlo je do preobrata pri izvajanju eh, programov. Moramo torej ukrepiti to tehnično pomoč. Šesti člen. se nanaša na vsa področja, ki so vključena iz uporabe SSR, SRR in kohezijskega sklada. Torej, eh, o teh področjih poteka eh, razprava eh, in sicer ali lahko izključimo iz kohezijske politike celotno področje odpadkov. Eh, in pa eh, področje eh, okolja. Temu potrebno posvetiti več pozornosti. Sedmi člen. Gre za kazalnike in sicer za kazalnike rezultatov. želimo eh, tudi skupne kazalnike za to, da bi lahko bolje ocenili eh, vpliv, eh, ki ga ima kohezijska politika na posamezne regije. No, mislim, da sem na ta način nekoliko povzel to uredbo. Ne da bi pri tem bil preveč izčrpen, gre torej za le nekaj členov, eh, ampak eh, čaka nas veliko dela. Kohezijski sklad je prvič del splošne uredbe o eh, Evropskem regionalnem skladu. In Najbrž bo potrebno razmišljati tudi o tem in še dve eh, splašni pripombi. Na ta način želim odpreti razpravo med nami. Okrepiti je potrebno teritorijalno, ozemelsko dimenzijo. O tem je potrebno več razpravljati, kajti eh, to je ključni instrument, eh, s pomočjo katerega se pogovarjamo z evropski državljani. Torej, uh, Eh, ozemeljska dimenzija je ključnega pomena, kako bomo ukrepili tudi ob vsej poenostavitvi eh, uredbe, ki jo je predstavila Evropska komisija, eh, ta teritorijalni vidik. Moramo poskrbeti za poglobljen razmislek, recimo urbana dimenzija je povsem vključena ampak eh, tukaj se osredotočamo predvsem na velika urbana področja, eh, na velika mesta. Eh, bolj si bomo morali prizadevati, da vključimo celotno, celoten teritorij. Torej, obstaja povezava med obema dimenzijama in mislim, da je to točka, o kateri bi morali razmisliti. Poleg tega pa je potrebno razmisliti tudi o vplivu na Evropski regionalni sklad, kajti vpliv bo ogromen in potem sofinanciranje tudi to je eh, tema, o kateri bo potrebno razmišljati. In eh, zato si bomo morali prizadevati vsi skupaj. Na ta način bodo programi, eh, ki jih predlagamo, postali učinkovitejši. Poleg tega pa se je potrebno sredotočiti na sofinanciranje, zato da bolj spodbudimo k prevzemu odgovornosti države članice pakt stabilnosti in rasti, kot se je pokazalo letos, recimo, ko smo razpravljali o Grči. bo vključen v ta naš razmislek. Pri tem pa eh, bomo ukrepili odgovornost regij in pa držav. Torej, to so točke, o katerih bo potrebno razpravljati program je razmeroma ambiciozen. Do konca oktobra bomo uh, imeli čas za vlaganje predlogov sprememb, potem novembra pa bi morali zaključiti uh, z delom v odboru. Torej čaka nas intenzivno delo. Želim si. živahno razpravo tudi uh, v tem uh, odboru. Potrebno si bo močno prizadevati in uh, vzpostaviti pozitiven odnos tudi z komisijo. Najlepša hvala. Sedaj pa poročevalci v senci. Gospod Valkar Selsi, sobe, sedaj vaša. Hvala lepa. Gospa predsedujoča. V veliki meri se strinjam eh, z tem, eh, kar je povedal eh, poročevalec. Ta predlog eh, komisije na prvi pogled eh, izgleda zelo eh, pozitivno, vendar pa je tudi nekaj točk, na katere se bo potrebno v prihodnih tednih osredotočiti, zato da bi obogatili to besedilo. Poročevalec Sam je tudi že dejal, eh, da se bo potrebno osredotočiti na drugi in pa tretji člen in pa na tematsko osredotočenost. Mislim, da moramo najti ravnotežje. Lokalni in regionalni organi bi morali pokazati več prožnosti. Poleg tega pa moramo razmisliti tudi o tem, ali oziroma katere kazalnike naj bi uporabljali. Bruto družbeni proizvod ali kaj drugega. Za nekatere izmed naših regij bi lahko določeni faktori predstavljali težavo, kot recimo staranje eh, prebivalstva ali pa eh, odseljevanje iz težko dostopnih območij. Mislim, da se moramo eh, bolje soočiti z izzivi, eh, s katerimi se danes srečuje Evropa in to je potrebno vključiti v to besedilo, pa naj bo to pri specifičnih ciljih ali pa v eh, preostalem besedilu. Poleg tega pa mislim, da vse izjeme v členu 6 tudi niso upravičene kaj ti omenjeni so tudi ciljni ukrepi pri eh, odstranjevanju odpadkov. To se mi ne zdi ravno trajnostni pristop. In mislim, eh, da je potrebno vključiti tudi več pobud za mesta. Potrebno si je prizadevati za trajnostni razvoj. Najlepša hvala, gospod Fiko. Hvala lepa. Hvala lepa tudi kolego Kocolinu. Glede na to, da je to prva priložnost za izmenjavo mnen tukaj v, odbo v odboru, mislim, da moramo slediti časovnici, ki je bila predlagana upravljeno je bilo pozitivno delo, kajti Evropska komisija je že poskrbela za poenostavitev, eh, potrebno eh, pa je bilo seveda popraviti tudi napake, ki so bile ugotovljene v preteklosti, predvsem kar zadeva učinkovitost. Točke, ki so bile izpostavljene so uh, zanimive, nekatere bolj, druge manj. Uh, rad bi podal dve pripombi na predstavitev gospoda Kocoline. Najprej uh, poenostavitev na upravni ravni. Na tem področju moramo delati še naprej. Uh, mislim, da je to vsekakor področje, uh, na katerem si je vredno uh, prizadevati za boljše rezultate. Uh, Eh, samo pomislimo, kaj vse eh, zahteva vsak poseben sklad, vsak poseben postopek od eh, lokalnih organov. Mislim, da moramo poskrbeti za ponestavitev, ki bo nekoliko širše zastavljena, tako da bo poskrbela tudi za uporabo novih tehnologij. Kajti včasih so potrebna leta za uh, uresničitev teh eh, pobud in na ta način uh, so programi potem manj učinkoviti. Druga pripomba, uh, ki jo želim podati, pa je. Povezava z paktom stabilnosti. To je tema, ki je postala eh, že eh, skoraj da paradoks. Podpora strani držav članic je seveda potrebna, ampak gre za uporabo istih sredstev. In glede na to, da so ta omejena že v paktu stabilnosti eh, oziroma s paktom stabilnosti, to predstavlja paradoks sam po sebi. poleg tega se eh, ta mehanizem lahko izkorišča tudi kot izgovor eh, za neučinkovitost. Ne želim izpostavljati drugih vidikov, eh, o katerih je bilo govora in o katerih bomo še razpravljali kasneje, vendar pa mislim, da je eh, sporočilo, ki je bilo podano, da moramo opraviti čim bolje svoje delo v tem kratkem eh, času, zelo pomembno. Na ta način bomo lahko pokazali tudi verodostojnost eh, tega odbora in bomo dali dobre možnosti prihodnosti kohezijske politike. Najlepša hvala. Jaz sem naslednja poročevalka v Senci. V imenu skupine ALDE torej dovolite, da predstavim svoje stališče. Najprej bi rada izpostavila, da je predlog za eh, sklad za regionalni razvoj in kohezijski sklad krajši in pa poenostavljen. Ima oziroma vsebuje tudi skupna pravila za oba sklada in pozdravljam prizadevanja. Eh, Evropske komisije, da eh, poenostavi eh, zakonodajni okvir. Poleg tega se mi zdi pozitivno tudi, da so vključene vse regije. Imamo uh, stabilen uh, proračun uh, za uh, sklad za regionalni razvoj plus en odstotek. Eh, in eh, do znižanja sredstva je prišlo pri kohezijskem skladu in sicer za kar 46 odstotkov, kljub eh, vsem pozitivnim učinkom tega sklada. Potrebno je izpostaviti okrepljeno prožnost, ki jo ponuja osredotočanje na pet novih prioritetnih področjev v primerjavi z enajstimi v preteklosti. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi dopolnjevanje Evropskega sklada za regionalni razvoj in pa kohezijskega sklada. Poleg tega je tukaj tudi tematska osredotočenost, ki pa uh, bi morala potekati na evropski ravni, ne na nacionalni oziroma regionalni ravni. Tukaj gre za veliko spremembo v uh, primerjavi z trenutnim obdobjem. Poleg tega. Eh, podpiram tudi dodatnih šest odstotkov za razvoj eh, urbanih območij. Podpora eh, pobudi za mesta in tudi podpora najbolj oddaljenim regijam je še kako potrebna za soočanje z specifičnimi izzivi. 5 odstotkov sredstev iz teh skladov pa naj bi bilo namenjenih za uh, nov instrument eh, za ulaganja v Evropi, Invest EU. To bi lahko izboljšalo dopolnjevanje med uh, kohezijskim skladom, skladom za regionalni razvoj in pa drugimi instrumenti Evropske unije. Vendar pa moramo zagotoviti, da bo eh, spoštovana tudi teritorijalna oziroma ozemeljska dimenzija teh vlaganj. V zaključek bi rada izpostavila tudi, da so kazalniki veliko bolje definirani, veliko bolj specifični in osredotočeni na rezultate kot v trenutnem tematskem območju, kar bo omogočilo uh, lažje ugotavljanje eh, rezultatov. Eh, veselim se že tesnega sodelovanja z eh, poročevalcem in predloge sprememb bom podala, ko bo pripravljen osnutek. Gospa Mišel. Ja, dank, Hvala lepa, gospa predsednica, gospod poročevalec. Na kratko. Ker imamo šele prvo razpravo in želimo upozoriti na glavne probleme, mi podpiramo tudi željo po večji fleksibilnosti, poenostavljanju. V tem odboru smo se vedno strinjali, da je to nujno. In regionalne in teritorijalne skupnosti se tudi s tem strinjajo imamo pa slejko prej velik problem s centralizacijo. Ne razumem, zakaj so v prihodnje prioritete nekaj, za kar se dogovorijo uh, vlade in uh, komisija. To se mi zdi skoraj da uh, eh, prekršek, uh, ker se ne spoštuje vključevanje uh, regionalnih in eh, lokalnih skupnosti. Mi smo hoteli iti v drugo smer. Mi smo hoteli lokalno in regionalno raven okrepiti. In če gremo spet v to smer, da imajo glavno besedo eh, nacionalne vlade, potem to ne bo dobro, ker se bo premalo vsega, natančno ugotovilo, kakšne so probleme v Evropi. Drugič, eh, vprašanje tematske koncentracije na tri eh, kategorije eh, gospodarske moči na nacionalni ravni. To se nam zdi tudi problematično. To pomeni, da morajo revnejše države, regije bogatejših držav 15 odstotkov, eh, cilju 3 do 5, eh, socialna eh, Evropa, bližina državljanov, torej da bodo pač ti dobivali manj sredstev. Jaz prihajam iz Berlina in se sprašujem, kako je z Eh, vprašanji eh, urbane razsežnosti, eh, kako je z celovitim razvojem mesta, tudi to je ogroženo. Tu smo se omejili na pet ciljev. To bi lahko še podpirala. Na ta način se lahko doseže tudi večja fleksibilnost. Vendar sedanja razsežnost formulacija političnih ciljev štiri, socialna Evropa in podtočka, tudi ne upoštevajo dovolj eh, boj proti revščini, preprečevanje diskriminacije, spodbujanje dobrih delovnih mest. To se skoraj da ne eh, pojavlja več in to ne more tako ostati. Tu je govor tudi o podnebnih ciljih. E, tu so določene stvari še premalo jasno formulirane, tu bomo tudi nekaj predlagali. E, v e, sedanji uredbi ESRR je ta socialna kohezija omenjena v glavnem delu, eh, sedaj pa ne več. Mislim, da je treba eh, upoštevati eh, tudi strukturo iz uredbe. Potem glede seznama intervencijskih območij, kjer ne pridajo upoštev finančne spodbude ali pri teh res pomoči povsem odpadajo, to se nam ne bi zdelo dobro. Isto velja za vprašanja eh, vozil na tekoče gorivo, na tekoči plin. Eh, tu smo nedosledni. Mi smo proti tem makroekonomskim prioritetam, to sem že povedala, to še naprej velja. Tu se bom ustavila. Sicer je še veliko točk, o katerih bi lahko govorili vendar to bomo storili v sodelovanju s poročevalcem in tudi v ustreznih eh, predlogih sprememb. Hvala lepa. Gospoda Škarleca ne vidim, gospod Rope, boste vi govorili v njegovem imenu? Hvala lepa, da bom. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo to izmenjavo mnenj mi se moramo pripraviti na pripravo dokumenta, fleksibilnost, poenostavljanje, vse to so lepe besede, vendar. Glavno vprašanje je, kaj naj bi poenostavili? Kdo naj bi imel korist od tega? Komisija, države članice? Države članice bodo morda dale neke varovalke, komisija bo določila cilje. Kaj to pomeni, da se bodo regije soočale še z več ovir? E, morda se moramo odločiti, kaj je treba e, centralizirati na lokalni ravni, na regionalni ravni in tako naprej. Mi imamo velike razlike med državami, članicami in mi ne smemo Eh, pozabljati na razlike znotraj držav članic. Mi govorimo tu dejansko o velikanskih razlikah. Financiranje se bo pa zmanjšalo, seveda posod, eh, zato da ostane proračun nespremenjen. Vendar mi imamo uh, moto uh, več za manj. Vendar uh, Eh, mi moramo storiti več in več z manj in manj sredstev. Jaz verjamem, eh, da je to, kar je eh, poročevalec povedal, res. Mi moramo tu dati neko teritorijalno razsežnost, mi jo moramo definirati. Ko jo bomo definirali, potem lahko govorimo o sofinanciranju. Recimo, da imamo isto sofinanciranje v bogatejši regiji, v revnejši regiji in potem bomo pa ugotovili, da, bo, da se bodo razlike med regijami eh, še povečale, tako kot je to kolegica povedala glede Berlina. 80 odstotkov je sofinanciranja, vendar razlike med regijami so velikanske to pomeni, da se moramo mi dogovoriti, kaj je ta teritorijalna razsežnost. Mi moramo zagotoviti, da bodo vse eh, regije imeli neko korist eh, od teh eh, skladov. Na isti način, kot recimo, ko govorimo o drugih vprašanjih, ki so bila omenjena. Hvala lepa. Še drugi poslanci, gospod Van Nistelrooy rad bi zastavil vprašanje poročevalcu. Če sem vas pravilno razumel, ste rekli, da bomo govorili naslednjič o tem 8. in 9. oktobra. Potem pa ste rekli, da boste poročilo eh, predstavili 10. oktobra in potem bodo predlogi sprememb. Kakšen je postopek? Mi moramo biti usklajeni. Eh, CPR, eh, ki bo predstavljen 27. septembra. Ali bi lahko stvari usklajili? Zato, da ne bi pač to poročilo prišlo toliko pozneje kot drugi. Mi potrebujemo pač eh, hitro izvajanje. Torej, mi imamo eh, tu mm, predviden dolg čas za pripravo zakonodaje in potem počasi uresničujemo. Sedaj moramo popraviti napake, da na našem sestanku 8. in 9. oktobra Oktobra želimo predstaviti osnutek poročila. 8. E, in 9. oktobra, to je deset dni po predstavitvi uredbe CPR oziroma poročilu o CPR. E, mi poskušamo ohraniti skladnost med poročili, vendar mi ne moremo vsega narediti na enem sestanku. Vsi ti izredni sestanki so zelo kratki. Deset dni to ni tolikšna razlika. To pomeni, da bomo kar uspešno sledili istemu ritmu in isto ravnovesje bo ohranjeno tudi pri predlogih sprememb. Gospod Olbrecht, prosim, da nam na papirju sporočite roke. V redu, hvala. Ker imamo že možnost, eh, da se pogovarjamo. um, obstajajo tudi določeni kontroverzni elementi v proračunu uh, e, ESRR. E o tem moramo govoriti v našem odboru. Torej, ugotovili smo, da se je spremenila politika in regiji mora dobiti jasno razlago Evropske komisije, zakaj Evropska komisija spreminja politiko. Prav gotovo obstaja nek vzrok, vendar mi moramo vedeti za to. E, naj citiram. E, umetno napihnjen kohezijski sklad. E, to je politično nevaren izraz. Kaj to pomeni e, umetno napihnjen? Zakaj je nekaj umetno napihnjeno? Zakaj ni več umetno napihnjeno? Zakaj se je zgodilo? zakaj nimamo več eh, te, o, tega umetnega a, eh, napihovanja? A, eh, ESRR je za vse, kohezijski sklad pa je za kohezijske države. To je tako v skladu z Maastrichtsko pogodbo in na to vprašanje moramo dobiti jasen odgovor. Ljudje doma se sprašujemo, zakaj imamo 40 odstotkov manj? razumem, mi se vračamo k normali, vendar zakaj? E, zakaj gremo k normalni, zakaj nismo e, e, normalni? To velja za e, nove prišleke. E, in isto velja za agendo za CPR, za e, uredbo o skupnih določilih. E. Eh, potem eh, eh, sprememba z 90 odstotkov na 100 odstotkov, to predstavlja spremembo politike. Večina francoskih regij je v tranziciji, velik del finske je v tranziciji. Prvi, prvo vprašanje je, koliko denarja gre manj razvitim, koliko takim, ki so v tranziciji, koliko nekoliko bolje razvitim. Torej, tu smo še pri CPR-u. Kako je z manj razvitimi, bolj razvitimi, zmerno razvitimi? E, torej, mi spreminjamo kohezijo, sofinanciranje, spreminjamo tranzicije, torej tu je zelo veliko sprememb. Hkrati pa so stvari poenostavljene, vendar poenostavljene tako, da je vse povsem drugače in regi mora vedeti, zakaj je vse drugače. Jaz, bi rad razumel misel. Potem poročevalec je povedal še naslednje. E, ta tematska koncentracija je pomembna. Komisija je to že razložila predhodno. Tu imamo dva regionalna elementa. Eno je denar, drugo je programiranje. E, e, nacionalno eh, programiranje, kaj to pomeni politično, geografsko eh, in podobno. Mi upamo, da bo to teritorijalno, eh, vendar politično to je nevarno. To lahko pomeni centralizacijo in mi potrebujemo tu tesno sodelovanje s komisijo. Potem bo tu zelo ostra razprava. In prosim, zabeležite si. Uh, opombe različnih organizacij državljanov, kaj si oni mislijo o različnih eh, vsebinah. Eh? In mi moramo imeti jasno razpravo o vsebini. Kakšne so politični cilji? Eh, in, uh, V regiji se mora tematsko osredotočiti na dve skupini in ne tri, in sicer kohezijske države in ne kohezijske države. To je logika, to bodo ljudje razumeli. To je tako kot urbana razsežnost. Tudi ta, je, eh, ta mestna razsežnost je pomembna. Eh, mi vidimo, da se stvari premikajo k urbanim elementom v evropski politiki. In zaradi tega uh, je treba več sredstev za te ukrepe v mestih. Vendar v regiju, pa tudi v odboru za proračun, potrebujemo jasno sporočilo, jasno informacijo o tem, kaj se dogaja, zakaj je toliko sprememb, za kakšen je razlog. Eh, ne samo, da moramo razumeti, mi moramo to doma razlagati, mi moramo razložiti, to je drugače zaradi tega in tega. In če te razlage nimamo, je to nekoliko nevarno. In mislim, da tega tveganja nočemo sprejeti. Hvala. Hvala. Gospod Gilland, dobi besedo. Vi morate storiti vse, razložiti. Uh, spremembe. Mi se soočamo s temi spremembami. Mesece in mesece smo o njih govorili. In če odgovorov uh, nismo dosedaj dobili, potem ni to zgolj sprememba, temveč eh, ogrožanje, nevarnost. Prosim, beseda je vaša. Ja, hotel sem isto reči. Že kar nekaj časa govorimo o spremembah morda bi bilo bolje, da, če ne bi bil sam, zato da dobro razumete moje eh, besede. Hvala lepa gospodu Kocolinu za eh, pombe, hvala tudi za dobro sodelovanje s komisijo. Imeli smo kar nekaj produktivnih eh, eh, pogovorov in to lahko seveda pomaga. Kot je vrsta poslancev ugotovila, je ta uredba zelo kratka, krajša od prejšnje in kombinira stari pristop dveh ločenih uredb za ESRR in KS. E, to je tudi del procesa poenostavljanja, e, ki smo ga poskušali e, tu uresničiti. To je srčika odgovora gospodu Olbrehtu. In sicer v srčiki sprememb je želja po poenostavljanju, poenostavljanju pri vsebini in jasnosti eh, uredbe, poenostavljanje za države članice in regije in programske organe, ki morajo pripravljati eh, te programe kohezijske politike in poenostavljanje za eh, prejemnike. Nača, na ta način to koristi posameznim projektom. To je srčika in bistvo celotnega svežnja uredb. Kar zadeva vsebino te uredbe, mi smo to poskusili in gospod Kocolino je to vodoma povedal, eh, mi smo poskušali dati, eh, podati bolj jasne vsebine eh, za investicije. Zakaj? V tem obdobju smo se v situaciji, ko imamo 11 tematskih ciljev in 14 investicijskih prioritet. Eh, vsaka zase je smiselna, vsaka je pomembna za določen del eh, Evropske unije in za določen program, vendar če naredimo korak nazaj in če želimo to prodati kot neko koherentno eh, strukturo, bo težko. In zaradi tega smo predlagali pet ključnih ciljev in potem 20 specifičnih ciljev, eh, kjer imamo nek krajši, strnjen prestop, ki omogoča več fleksibilnosti, prilagajanja. Poskušali smo se eh, izogniti rezanja sredstev na premajhne svežnje. Potem tematska koncentracija in predlogi v zvezi s tem. Dosti krat sem slišal naslednjo besedo in sicer tveganje. E, tveganje centralizacije. In naj bom tu posem jasen nikakor ne nameravamo eh, s tem doseči centralizacije. Eh, ne nasplošno, ne tematsko. Bistvo je, da želimo doseči večjo fleksibilnost na regionalni ravni. Naj si ogledamo kratek teoretični primer v teku sedanj, oziroma v skladu s sedanjimi pravili. Če imamo državo članico z dvema regijama, s približno enakim BDP-jem, bosta obe regiji morali spoštovati iste zahteve glede tematske koncentracije, kajti v tem trenutku so eh, meje za tematsko koncentracijo osredotočene na, oziroma določene na regionalni ravni. Eh, s pristopom na nacionalni ravni obstaja neka fleksibilnost med obima regijama. Da, treba je seveda izpolniti uh, zahtev, tematske zahteve uh, na nacionalni ravni. Tu gre za to, da se osredotočamo eh, na uh, evropske prioritete in zaradi tega imamo pač uh, te koncentracije eh, na inovacije, podnebje, zeleno. Eh, na regionalni ravni pa obstaja fleksibilnost. Ena država, eh, ki želi pravzaprav porabiti v eni regiji za inovacije, to lahko stori, druga regija pa naprimer Berlin bo morda eh, več eh, hotel porabiti za socialne zadeve, za infrastrukturo, torej obstaja neka fleksibilnost znotraj nacionalne razsežnosti, ki jo v tem trenutku nimamo zaradi te omejitve na eh, regionalni ravni. Zaradi tega smo tu spremenili te tematske koncentracije. Še en element, ki bi ga rad povdaril. V šestem členu imamo daljši seznam kot v preteklosti in sicer o vrstah ukrepov, ki jih ne bi smeli financirati iz teh dveh skladov. Cilj tukaj je preprost. Želimo zagotoviti večjo skladnost in usklajenost s politikami Evropske unije kot celote. Torej tu smo vzpostavili specifičen pristop v enem političnem področju, pa ne gre za okolje, promet, konkurenca. Torej, mi želimo tu eh, na teh eh, področjih doseči neko eh, doslednost. To je cilj tega šestega člena. Sicer pa je komisija vedno pripravljena na razpravo z vami in z veseljem bomo poskušali razložiti vedno znova vse elemente predloga. Hvala lepa. Gospod Kocolino, želite besedo? Na kratko, prosim. Kredoki, do... Mislim, da se moramo lotiti dela, da moramo skušati odgovoriti na temeljne zahteve te uredbe, s tem, da se osredotočimo na dva ali tri elemente. Pripravljen sem tesno sodelovati z posameznimi kolegi, eh, tako da eh, bi lahko hitreje dosegli rezultate in da se bom lažje odzval eh, na vse zahteve. Mislim, da bo potrebno razmisliti tudi o temi tematske osredotočenosti. In s to temo se lahko soočimo tudi na ta način, da se vprašamo, kaj konkretno se dogaja z novo uredbo, eh, kaj eh, bo eh, to povzročilo v posamezni regiji. Mislim, da mora biti razprava veliko manj abstraktna in veliko bolj konkretna. Poleg tega pa je potrebno poenostaviti postopke za vse tiste, ki bodo morali to uredbo izvajati. In tukaj govorimo predvsem o regionalnih, eh, lokalnih organih. In eh, zato mislim, da moramo tesno sodelovati z eh, komisijo in da si moramo eh, poskušati zamisliti, kako bo zadeva izgledala v praksi. Hvala lepa in eh, to je bila izmenjava mnenja o tem pomembnem poročilu. Še eno vprašanje, ali imate kaj podrazno? Eno minuto imate za točko razno. Seveda. Samo praktično vprašanje. Do zdaj je bilo tako, ko pridemo sem, dobijo polnopravni Eh, člane odbora dokumente na eh, mesto. Drugi so morali eh, vzeti dokumente pri vhodu, sedaj pa nismo dobili dokumentov ali bi lahko ponovno vzpostavili stari red. Hvala lepa, bom upoštevala. Če nimate ničesar drugega pod razno, naj vas spomnim, da je naša naslednji sestanek v četrtek 13. septembra v Strasburu ob 10. uri. Torej, to bo začetek izrednih sestankov. Hvala lepa, s tem eh, zaključujemo sestanek odbora Rivki.